Spoštovani kolegi, če želite ostati na prvi okrogli mizi, prosim, da zasedete svoja mesta, ker bomo začeli. Če boste ostali na prvi okrogli mizi, prosim, da zasedete svoja mesta. Če ne, prosim, da zapustite dvorano in greste v dvorano za drugo okroglo mizo. Spoštovane poslanke in poslanci, Gospe in gospodje, dobrodošli na okrogli mizi o upravljanju azila in migracij. Z nami so člani parlamentarnih odborov iz nacionalnih parlamentov. Skušali bomo zagotoviti, da smo držali časa, da damo priložnost vsem, da spregovorim, da bomo imeli dobro razpravo in da bodo ljudje lahko sodelovali. Prosim, da poštevate, da predvajamo razpravo po spletu in da bomo posneli govore. Imamo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijančino, nizozemščino, angliščino, danščino, grščino, španščino, portugalščino, finščino, na švedščino, češčino, mađarščino, litvanščino, latviščino, maltiščino, polščino, slovaščino, slovenščino in bolgarščino. V drugi dvorani pa imamo okroglo mizo o spodbojne stabilnosti in bogatstva v tretjih državah v dvorani PHS 3C50. S tem bom zaključil vodno izjavo in dodal samo, da je namen te okrogle mize da imamo odlično izkušnjo. Prosil sem tudi, da okrepijo hlajenje. To je pomembno. Če se želite osvežiti, imate zelo blizu tukaj tudi bar, kjer lahko dobite osvežilo, prosim, da se vrnete. Pozdravil bi tudi gospoda ministra, grškega zunanjega ministra. Srečala sva se pred nekaj dnevi v našem odboru. Libe smo zelo aktivni. Z nami je veliko zelo izkušenih kolegov na tem področju. To je vse, kar sem želel povedati. Kot uvodno izjavo, prosim, vas, da se zavedate, kako zelo pomembna je ta okrogla miza. Imamo ogromno število zakonodajnih predlogov v svežnu o azilu in tudi drugih zakonodajnih predlogov v zvezi z migracijami, kar bo menja tudi komisija in tudi predstavniki nacionalnih držav bodo govorili o zakonodajnih predlogih in dogajanju na terenu. O tem bo potekala razprava, prosim pa, da omenite tudi možne rešitve. Gospod komisar Avromopoulos, prvi boste dobili besedo za pet minut. Prosim vas, da podate vaše mnenje o trenutnem stanju. Najlepša hvala. Hvala lepa, Klod. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta župani, generali, gospe in gospodje. Če je karkoli postalo jasno v zadnjih dveh letih, je to, da potrebujemo ne samo evropski pristop, ampak globalni pristop k migracijam. Vprašanje se ne glasi, kako lahko zaustavimo migracije, ampak kako lahko bolje upravljamo z migracijskimi tokovi na koordiniran način. Zmogljivost našega odgovora v Evropski uniji bo so oblikoval celotni koncept celine. Izkazalo se je, da nacionalni ukrepi niso dovolj. niso dovolj za eno samo državo članice, niti za celotno Evropsko unijo. Potrebujemo več Evrope. Več Evrope zato, da zaščitimo zunanje meje Evropske unije. Zato, da lahko zagotovimo celovit azilni sistem, ki bo usmerjen v prihodnost in ki bo odgovarjal realnim potrebam. Bojiti, boriti se moramo proti tihotapcem in organiziranim kriminalnim združbam. Treba je poskrbeti za zakonite poti v Evropo. Vendar pa več Evrope ne pomeni, da bomo odzeli pristojnosti državam članicam, kot se nekateri bojijo. Več Evrope pomeni boljše in skupno upravljanje skupnega izziva. Več Evrope pomeni več solidarnosti in deljenja odgovornosti. To je glavni namen reforme skupnega evropskega azilnega sistema. Kljub vsem namenom in poskusom imamo še kar nekaj odprtih vprašanj na tem področju in te razlike prispevajo k sekundarnim gibanjem in izbiranjem države, kjer se uloži prošnja. Zato potrebujemo harmoniziran in trden azilni sistem. Azilni sistem, ki bo temeljil na solidarnosti in na pravični prozdelitvi odgovornosti kjer nobene države ne bomo prepustili sami sebi, da se sooči s tem izzivom in da poskrbimo za odpornost proti krizam. Če želimo pokriti te verzeli, moramo približati nacionalne azilne sisteme na velikopotezen način s tem, da spoštujemo evropske standarde in vrednote. Medsebojno zaupanje je nujno potrebno ne samo za učinkovitost sistema, ampak tudi zato, da zagotovimo enakopravno in dostojno obravnavo prošen za azil v Evropi. Uspešnost te reforme pa je odvisna od solidarnosti. Geografija ni kazalnik za odgovornost. Dublin, kot ga poznamo, je dokazal, da ni odporen na preskus časa in razvoja. Potrebujemo boljši, enakopraven Dublin, ki bo vključeval porazdelitev odgovornosti. Potreba po boljšem Dublinu gre onkraj Dublina. Če želimo Evropo brez notranjih meja, potrebujemo predvidljiv in učinkovit dublinski sistem. Sedaj potekajo razprave v državah članicah in računam na podporo Evropskega parlamenta za učinkovit solidarnostni mehanizem. Zato potrebujemo prizadevanje vseh držav članic, kar mora biti prenešeno v okvir jasnih in obvezujočih pravil. Treba je poskrbeti za nadzor nad gibanjem in poskrbeti za varne poti v Evropsko unijo. Zato predlagamo Evropski okvir za preseljevanje, s katerim bomo poskrbeli za zakonite poti v Evropsko unijo za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Istočasno potrebujemo močne in trdne zunanje meje zato da lahko ohranimo prosto gibanje evropskih državljanov znotraj šengenskega območja. Prejšnji teden, kot veste, smo zabeležili 32. obletnico Šengna. Zavrvati moramo enega na večjih dosežkov evropske integracije. Zato sem zelo zadovoljen, da imamo sistematične preverbe in preverjanje vseh oseb, ki prečkajo zonanjo mejo Evropske unije. Skupaj z napredkom, ki smo ga dobili na področju obalne straže in varnostnih sil Evropske unije, smo storili velik napredek. Imamo več kot 600 uradov na obmejnih območjih, in s tem so naše zunanje meje dosti bolje zaščitne kot karkoli prej. Zunanje notranje razsežnost upravljanja migracij sta med seboj povezani. Zato smo okrepili naše sodelovanje s ključnimi tretjimi državami, da bi lahko odpravili vzroke za migracije in da bi izboljšali okoliščine in možnosti za življenje v teh državah, da bi lahko okrepili zakonite poti. Ne želimo Evrope, ki bi bila trdnjava, želimo odprto Evropo, ki bo strpna in varna. To pomeni, da moramo na boljši način urediti zakonito priseljevanje in mobilnost ne samo za tiste, ki potrebujejo zaščito. Naš predlog za modro karto je samo del tega truda želimo pritegniti visoko usposobljene prisiljence, ker jih bomo potrebovali. Po drugi strani pa moramo obravnati nezakonito priseljevanje in vrniti tiste, ki nimajo pravice do zakonitega bivanja. Obalna straža bo pomagala pri teh naporih, vendar pa morajo države članice tudi izvati obstoječa pravila. Za konec bi rad omenil tudi vprašanje integracije. Na koncu je vse tisto, o čem razpravljamo tukaj, povezano s kohezijo naših družb v prihodnosti. Gre za to, kako bomo sobivali in živeli skupaj. Vemo, da evropske družbe postajajo vedno bolj raznolike. Očiti se moramo iz preteklosti. Ne moremo zapravljati časa, in to zaradi socialnih in gospodarskih razlogov. Samo uspešna integracija vseh priseljencev v Evropski uniji bo priseljevanje spreobrnila v priložnost za evropsko družbo in tudi za evropsko gospodarstvo. V duhu solidarnosti je stvar nas vseh, da migracije postanejo zgodba o uspehu Evrope gre namreč za prihodnost Evrope kot celote. Najlepša hvala. <clears throat> Thank you very much. Najlepša hvala, gospod komisar. Pred nekaj dnevi je delegacija odbora Libe obiskala Grčijo v zelo občutljivih trenutkih, ko vlada sprejema sredstva za upravljanje z migracijskimi tokovi. Z veseljem bomo prisluhnili ministru za migracije, gospodu, gospoda Mozalasa, ki nam bo predstavil stanje. Pet do šest minut imate na voljo, izvolite. Eh, Claude, eh, se vkaristo poli. Kje? Najlepša hvala, Klod. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da je organiziral ta dogodek in da ste me povabili. Zadeva je težavna. Evropska unija in Grčija sta bili presenečeni. Grčija nima nobene infrastrukture, tudi nima nobenih izkušenj za upravljanjem eh, s takšnimi množičnimi prihodi migrantov. Evropa ni bila pripravljena, Grčija ni bila pripravljena in gospod Juncker je omenil tudi vračanje prisiljencev, vendar pa nismo bili pripravljeni na takšne težave in reševanje sporov. Zakaj nas je to presenetilo? 20 let že divjajo vojne, vse od Afganistana pa do Libije. Tudi evropske države so sodelovale v teh konfliktih. In zakaj tako z lahkoto trdimo, da nas je to presenetilo? Vemo, da vojne prinesejo seboj posledice. Moramo poskrbeti za to, da se izognemo vojnam. Kako lahko poskrbimo, da nas ne bo več nič takega presenetilo? Vemo, da obstajajo podnebne spremembe, da obstaja korupcija, da obstaja revščina in vemo, mm, da vse to povzroči, da na sto tisoče ljudi postane begunci in pa migranti. Leta 2015 je več kot milijon ljudi prispelo v Grčijo pred sporazumom Evropske unije in Turčijo. Na začetku smo solidarnostjo naših državljanov in tudi tujih državljane nevladnih organizacij lahko zagotovila zagotovili, da ni prišlo do velikega izbruha ksenofobije in rasizma sedaj pa lahko preučimo, kje smo se zmotili, kakšne so bile napake. In mislim, da to ni namen današnje razprave. Zahodno-balkanska pot je bila zaprta, kljub sklepu sveta in na mesto 5000 smo imeli 2500 beguncev na dan, 600 tisočih ljudi je bilo ujetih in še več migrantov v Nemčiji. Ustanovili smo taborišče v Idomeni, v Pirneus in sedaj imamo 50 tisoč mest v taboriščih, začeli pa smo s tisoč. To ni dovolj vendar pa smo zaprli taborišče v Prinevsu in v Idmeniju. In zaprli še tretjega. Izboljšali bomo obstoječa taborišča in izboljšali tudi naše delovanje, kajti takšni izkušen prej nismo imeli. Z sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo so migracijski tokovi postali um, tokovi, ki jih lahko obvladujemo in storili smo veliko napredka. Kot sem že omenil, smo imeli na začetku samo tisoč mest, sedaj imamo 50 tisoč mest po zaprtvi domenija. Leta 2013 Od leta 2013 do sedaj smo dali 800. Smo dobili 800 prošen za azil, torej imamo zelo dober rezultat, smo drugi na lestvici, ko gre za število prošen za azil in obravnavo prošen za azil. Cepili smo veliko otrok. Otroke smo vključili v izobraževanje in šolanje, izboljšali smo naša begunska taborišča in sedaj smo lahko nekaj beguncev že preselili v stanovanja. Ko gre za mladoletne brez spremstva, smo poskrbeli za več kot tisoč mest v varnih krajih in bivališčih. Vsakeč, ko se stanje zboljša, lahko pride do novega vala migrantov. Upamo, da do septembra ne bo več mladoletnih brez spremstva, brez bivališča. Če pa pride k nam več kot 700 novih mladoletnih, potem za to ne bomo mogli poskrbeti toliko dejavnikov je, ki lahko vplivajo na tokove in te tokove moramo predvideti. Evropska unija nam je pomagala, veliko pomoči, pomoči nam je dala na voljo, kljub vsem težavam sodelovanjem. Tudi evropske inštitucije so nam pomagale, čeprav prišlo do težav pri sodelovanju. vendar pa ni prišlo do pravične porazdelitve tega bremena. Čeprav gre v Evropski uniji za deljenje, Frontex, jasno, vsi ti so nam pomagali, sedaj pa bo prišlo do pravega izkazovanja solidarnosti, ker smo uvedli sankcije. Nismo sanjali o takšni Evropi, takšne Evrope si nismo želeli. Nismo želeli, da bi morali uvajati sankcije za to, da bi ljudje izkazali solidarnost. Prejšnji govorniki so omenili tudi pot iz Libije v Italijo, potem imamo Azijo, Turčijo, Afriko, Egejsko morje in pa Grčijo. Potem pa imamo tudi sporozum EU-Turčija. Vem, da obstaja veliko različnih mnen glede tega sporazuma ne bom se spuščal v to, če je ta sporazum dober ali slab, lahko samo rečem, da je zelo koristen. Ima veliko pomankljivosti, to je jasno, in ima tudi nekaj vrzeli. Vendar pa se moramo lotiti pravih vzrokov za to vprašanje. Od marca leta 2016 do 22. februarja 2017 je več kot 26 tisoč ljudi od 20. aprila 2015 do marca 2016 več kot 9 tisoč ljudi, ki so prispeli na naše obale. Človekove pravice so pomembne, vendar pa obstaja tudi veliko hipokrizije. ko ljudje prispejo v Evropsko unijo, se pojavi vprašanje človekovih pravic, vendar pa moramo na to pogledati že z vidika človekovih pravic, ko se podajo na pot v Siriji, v Nigeriji. Tudi tam, v teh krajih, moramo poskrbeti za spoštovanje človekovih pravic. Če ne bomo pomagali imigrantom in beguncem, če ne bomo zagotovili spoštovanje človekovih pravic in jim dali pravico za azil, preden se podajo na pot na čovnih, preden prispejo na našo obalo, potem to ne bo delovalo. Potrebujemo urade za obravnavo v skladu z zakonodajo znotraj Evropske unije in tudi zunaj Evropske unije. Če tega ne bomo storili, preden prispejo v Evropsko unijo, bodo te ljudje prepoščeni tihotapcem in kriminalnim združbam. Govorimo o Več kot pet tisoč ljudeh tudi v Italiji govorijo o takšnih številkah. Kaj pa se zgodi s temi ljudmi, preden se podajo na pot? Potrebujemo varne koridorje in varne poti. Sporazum med Evropsko unijo in Turčijo lahko izboljšamo, lahko sporazum spremenimo, vendar pa lahko pomaga pri doseganju teh ciljev, gospod predsedujoči. V skladu z novim Dublinom bo Evropska unija pomagala, vendar pa ne bo delila bremena. Novi na Dublin bo propadal, če ne bo prišlo do korenitih sprememb. Veliko dela smo opravili na področju dublinske uredbe in azilnega sistema. Vem, da gospa Vikstrom neumorno dela za to. potrebujemo pomoč. Vse to moramo združiti. Pomoč, ki jo dajate obmejnim državam, morate okrepiti z deljenjem bremena. Če ne, ta sistem ne bo deloval in bo propadel. Sodelovanje je bilo težko. Tukaj govorim o sodelovanju med inštitucijami, s komisijo. Šlo je za zelo hitro učenje. Hitro smo se morali naučiti. Imeli smo probleme, ki bi jih lahko rešili, imeli smo probleme, ki smo se jih naučili reševati. Gospod komisar Siljanidis Avromopoulos in predsednik Juncker so nam pri tem pomagali. prišlo je do kompromisov, popuščati smo morali tukaj, malce tam, malce tu, vendar pa brez pomoči Evropske unije ne bi uspeli rešiti vseh teh problemov. Začititi moramo Evropsko unijo, kajti Evropska unija je ključ za reševanje problemov in tudi pri reševanju vprašanja migrantov in beguncev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ministr, verjetno ste opozorili, da sta tako komisar kot ministr govorila dlje, kot jima je bilo dodeljeno. Nisem se še dovolj opogumil, da bi ju prekinil. Na seznamu je 39 govornikov, vse bomo, upam, izpeljali. Zdaj sem se naučil, kako besedo prekiniti. Vsak bo imel na voljo 4 minute, največ nekje dve minuti do štiri minute. Ko bo ura odbila štiri minute, vas bom enostavno prekinil in dal besedo naslednjemu govorniku. Med temi 39 govorniki je tudi veliko tistih, ki so v preteklosti ali pa v sedanjosti delali na teh vprašanjih na področju azila, migracij, preseljevanja. Želimo slišati čisto vsakega, kar nekaj gostov je v dvorani številnih držav, ki jih je prizadela ta kriza. Želel bi zagotoviti to, da bomo tudi njim danes prisluhnili. Predlagam, da se kar lotimo seznama govorcev. Tri bom navedel, da boste imeli občutek, kdaj ste na vrsti. Najprej Roberta Metzola, kolegica Schlein in Cecilija Wikstrom. To so prve tri. Najprej Roberta Metzola. Izvoli. Hvala lepa. Situacija, s katero se soočamo, je praktično nerealna, tako obsežna je. Ljudje še vedno umirajo v morjih, na stotine oseb izgublja življenja. Kot politiki imamo dožnost, da zazamemo stališče in da poskrbimo za to, da ti ljudje ne bodo zgolj neka brezimenska statistika. Če sem se karkoli naučila v teh letih, odkar sem članica parlamenta, je da ni nobenih hitrih rešitev za področje migracije, nimamo čudežnih rešitev. Zato moramo spremeniti način razmišljanja. Ne moremo sprejemati nujnih rešitev za nujne situacije. Tisto, kar potrebujemo, je trajnostna dolgoročna vizija. Potrebujemo tudi evropske agencije, kot je nova agencija za azil. Te agencije morajo imeti na voljo dovolj virov finančnih in kadrovskih za izpolnjevanje svojih funkcij. Solidarnost mora biti načelo, na katerem temelji vsak ukrep na področju migracij. Vsakršen to vrstna pristop pa mora nujno osebovati tudi ukrepe, ki so namenjeni razbijanju kriminalnih mrež. Moramo pa razlikovati med tistimi, ki potrebujejo zaščito in tistimi, ki prihajajo v Evropo zaradi dela. Razumeti namreč moramo, da ljudje sicer bežijo pred vojno in preganjanjem imajo pravico do zaščite. Vse to drži, ampak to ne pomeni, da imajo čisto vsi neutoljivo pravico do zaščite tega, da pridejo k nam. Države članice nadzirajo svoj trg dela, zato morajo države članice skupaj z Evropsko unijo razmisliti o tem, kako lahko zapolnijo morebitne vrzeli na trgu. Tako da se moramo vrniti nazaj tudi na vprašanje preseljevanja, ko gre za prosilce za mednarodno zaščito. Smo Unija skupnih vrednot, dolgo časa že to podarjamo, zato moramo zdaj postati tudi Unija skupne odgovornosti. Izboljšati moramo tudi varne, zakonite poti priseljevanja, potrebujemo veliko odločnejši pristop tudi do priseljevanja če nam bo to uspelo, se ljudje ne bodo več čutili prisiljene, da se ukrcajo na tiste čovne, kjer skoraj zagotovo čaka smrt. Ne moramo tiščati glavo v pesek na področju varnosti. Negotovost obstaja med državljani tudi s tem v zvezi. Države članice morajo poskrbeti za to, da se zunanja maja ustrezno zavaruje. Samo tako bomo lahko oblažili vse te strahove. Ne moremo pa dopustiti, da bi to zgodbo zase prevzeli ekstremisti. Zato je odprava notranjih meja v Schengenu nekaj, kar moramo okrepiti tudi z okrepljenimi zunanjimi mejami. Vsak, ki pride v Evropo, ni upravičen do zaščite, to vemo. Izboljšati moramo tudi število vrnjenih oseb, ki nimajo pravice do zaščite. Kar zadeva Dublin, tu poteka zakonodajni proces, ki ga moramo spoštovati. Dovolj časa si moramo dati za to, da se v parlamentu dogovorimo za načrt, kako naprej. Ko gre za ozemlje unije, mislim, da potrebujemo nov pristop do integracije. Kako naprej? Dvotedni proces. Res je, da moramo zaščititi pravice vseh. Po drugi strani pa je pravično tudi to, da od vseh ljudi pričakujemo, da spoštujejo vrednote, na katerih je utemeljena naša unija. Tudi vzrokov bi se morali lotiti dolgoročno gledano. Potrebujemo večjo predanost, tudi ko gre za reševanje geopolitičnih vprašanj, s katerimi se trenutno soočamo. To pomeni, da moramo pogledati tudi na zunanjo razsežnost problema, ki ga obravnavamo. Evropska unija bi morala tretjim državam pomagati pri gradni zmogljivosti, zato da bi le te lahko pomagale, da najdejo naprimer posamezniki, ki bežijo iz držav varno zatočišče v kakšni državi, ki je bližje njim. Evropska unija je prva donatorka pomoči Afriki, naslednji korak, ki ga moramo storiti, pa je, da spodbudimo tudi naložbe v obliki Marshallovega načrta za Afriko. To je kratek pogled v trenutne razmere, gospod predsedujoči, ampak če lahko danes posredujemo eno sporočilo, je to naslednje. Ne smemo dopustiti, da postanemo neobčutljivi na to vprašanje. Migracijska vprašanja so vprašanja povezana s samo človečnostjo. Migranti so pravi ljudje in Evropa mora biti vodilna pri nudenju pomoči. Hvala. Najlepša hvala, Roberta. Moral bi pravzaprav omeniti, kdo ste tisti, ki boste spregovorili. Slišali smo Roberto Mecolo iz skupine ELS. Bolj pomembno pa je, da je ena od soporočevalk na temo razmere v sredozemlju in potreba po celotnem viden pristop Evropske unije do migracij. Naslednja bi mogla spregovoriti Cecil Kenge, ki pa je žal ni v dvorani, Eli Schlein, poslanka iz skupine SD, bo spregovorila na mesto nje. Eli Schlein dela na dublinskem dosjeju in bo tudi govorila v imenu Cecil Kenge. Eli Schlein, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Šest držav od 28 se je več let ukvarjalo z 80 odstotki prošen za azil v Evropski uniji in bile so same. Tako da je vprašanje, ali je to solidarnost, je to enakopravna porazdelitev odgovornosti. To je nekaj, kar pogodbe od nas tudi terjajo v členu 78 in 80. Odgovor je ne. Septembra v New Yorku je potekal prvi vrh Združenih narodov o beguncih in migrantih. 80 odstotkov vseh razseljenih oseb v, na svetu namreč prihaja iz držav v razvoju. Vodje vlad in držav so se zavezali k temu, da bodo delili odgovornost tudi na globalni ravni. Ampak kako naj Evropa opravi svoj delež naloge, če vse politike sveta in tudi komisije vodijo v eksternalizacijo naših meja in odgovornosti. Sporazum med Evropsko unijo in Turčjo, sporazumi z Libijo, migracijski pakti, potem preverjanje upravičenosti, koncept varnih tretjih držav. To je edino, o čemer se svet uspe dogovoriti, kar je sramotno. Nesprejemljivo je, da vlade niso uspele spoštovati niti svojih zavez, ko gre za preseljevanje. V letu in pol so preselile samo 25 tisoč oseb, Kanada pa je v štirih mesecih preselila 40 tisoč oseb. Ti podatki govorijo o tem, da tu ne gre za vprašanje številka ali sredstva, temveč gre za pomankanje politične volje in za preveliko sebičnost. To so izzivi, s katerimi se nobena država ne mora soočati sama. Zato moramo najti ustrezne trajnostne rešitve. Številne italijanske zgodbe nas tudi poučujejo, da lahko imajo lokalne skupnosti koristi od tega, da sprejmejo migrante. V parlamentu smo večkrat govorili o tem, da potrebujemo celovit pristop, enotno evropsko rešitev za te probleme pozivam komisijo, da upošteva ta duh, ne pa da sledi svetu pri tej obsedenosti z varnostjo. Nekateri pravijo, da ne moremo izkoriščati zgolj prednosti, ki jih prinaša članstvo v Uniji, nikoli pa deliti odgovornosti. To je smešno. Potrebujemo ustrezen odziv tudi, ko gre za migracijske poti. Več moramo storiti pri iskanju in reševanju na morju. Srednjeročno gledano moramo preseči to hinavščino, ki jo ponuja dablinski sistem. Aprila je parlament tudi zahteval, da poskrbimo za centralizacijo odgovornosti na evropski ravni. Zato se borimo za to, da bi odpravili prvo merilo, ki se ga upošteva pri ocenjevanju, ali je kdo nezakonito vstopil v Evropsko unijo. Zauzemamo se za čim bolj pravično porazdelitev odgovornosti, pregledati moramo tudi, ali ima prosilec za azil kakršnekoli povezave z državo članico. 500 oseb je spalo na ulicah koma na meji med Švico in Italijo. Laje spijo na ulici, kot pa da bi obtečali v sistemu, ki jih bo dve leti pustil čakati na to, da se združijo za družino. Ampak to ne bo dovolj. Potrebujemo zakonite, varne poti vstopa v Evropsko unijo in v vse države članice. Ne pa da se ukvarjamo samo s tistimi, ki bežijo pred vojno. Vse moramo ponuditi. Te možnosti sicer bodo posamezniki padli v roke trgovcev za ljudmi. Globalne neenakosti so ključno vprašanje, s katerimi bi se morali ukvarjati. Ampak da bi kakorkoli pogojevali razvojno pomoč pri državah, ki so še v razvoju s tem, da morajo okrepiti svoje meje, ne bo pomagalo mladim Afričanom. Libijsko obaljno stražo nima smisla usposabljati, če slišimo, da Libijsko obaljna straža strelja na migrante na mejah Italije potrebujemo skupne zunanje, trgovinske, davčne politike, pa tudi razvojne politike v Evropski uniji in sicer v okviru nove agende za trajnostni razvoj. Evropska unija lahko stori bolje kot to. Tisto, kar je tu postavljeno na kocko, kolegice in kolege, ni zgolj učinkovit evropski azilni sistem, na kocko je postavljena prihodnost Evropske unije. Dobili smo zagon za to, da evropskim državljanom lahko tudi pokažemo, zakaj potrebujejo unijo, zato da se soočimo s skupnimi izzivi, s skupnimi rešitvami. Hvala. Thank you very much, Eli. Um... Hvala lepa, Eli. Prej je minister že omenil Cecilijo Wikstrom, članico skupine ALDE. Ona je tudi trenutna poročevalka za revizijo Dublinske uredbe. To je zelo pomemben dosje. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne smemo biti, nikoli ne moremo biti naivni glede izzivov, s katerimi se soočamo na tej celini na področju migracij. Ampak istočasno pa ne moremo in ne smemo dopustiti, da bi strah in populizem diktirala, kakšen bo naš odziv na te izzive. Na vrhuncu begunske krize v letu 2015 je približno 1,3 milijone prosilcev za azil prišlo na naše obale. Evropska unija tega ni doživela že vse od konca druge svetovne vojne. Vseeno pa je na celini s 500 milijoni državljanov ta delež migrantov predstavlja zgolj nič celih nič tri odstotka državljanov v Uniji. Če bi si takrat porazdelili odgovornost na pravičen način, če bi jo porazdelili med vse države, bi mesto z deset tisočimi prebivalci prejelo naprimer 30 migrantov. Ali je bi bilo res tako nemogoče? Leta 2015 nam ni uspelo, zato ker je bila azilna politika v svojem temelju pomankljiva. Ni nam uspelo, zato ker nismo delili odgovornosti na pravičen način. Ni nam uspelo tudi zato, ker ni bilo izražene solidarnosti med vsemi državami članicami. Trenutni dublinski sistem vodi v kaos, deluje tudi kot dejavnik potega za vse tiste, ki vedo, kako deluje. Namreč vedo, da lahko sami izbirajo, katero državo Evropske unije lahko gredo. Namreč nastala je absurdna situacija, kjer ima vsaka država članica tudi spodbudo, da ne registrira posameznega prosilca za azil, ker bi to pomenilo, da je ta država potem tudi odgovorna za oceno prošnje, ki jo vloži ta posameznik. Poleg tega ne moremo opravljati varnostnega preverjanja, če ljudi ne registriramo. Dobra novica, gospod predsedujoči, pa je, da je drugačna politika možna. Dobro upravljan, urejen sistem, v katerem vsaka država prevzame svoj pravičen delež odgovornosti za prosilce za azil. Tak sistem bi nam tudi omogočil, da ustrezno varnostno preverimo vse, ki pridejo v Evropsko unijo. S tem bi imeli tudi boljši nadzor na celotno situacijo, istočasno pa bi to prosilcem za azil tudi dalo jamstvo v smislu, da bodo deležni pravičnega azilnega procesa, ne glede na to, v kateri državi članici bodo ocenjevali prošnjo za azil. Pravičen azilni sistem pa ne pomeni, da bo vsak lahko ostal v Evropski uniji. To pomeni zgolj to, da vsak tisti, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite, lahko ostane. Tisti, ki do tega niso upravičeni, pa morajo na dostojen in hiter način biti vrnjeni. Vsi politični prepiri v zadnjih letih, vsi ad hoc ukrepi, ki smo jih morali izvajati, pa tudi ta tekma držav članic, katera bo ponudila slabše pogoje za sprejem, to je rezultat tega, da nimamo na voljo dobro delujočega skupnega evropskega azilnega sistema. Evropski parlament pa tudi pogajalska ekipa, ki jo vodim kot poročevalka o dablinski uredbi, bo sta delovala konstruktivno v vseh pogajanjih z državami članicami, ampak države članice bomo tudi redno opozarjali na to, da je solidarnost na področju azila temeljna vrednota, ki je utemeljena tudi v pogodbi. Zato to nikoli ne bi smelo biti opcijsko. Nikakor ne bomo sprejemali nobenih razvodenelih kompromisov zgolj za voljo tega, da dosežemo kompromis. Prihodnost te celine je namreč odvisna od tega, ali bomo znali skupaj prevzeti odgovornost. Po drugi strani pa tudi državljani od nas pričakujejo, da bomo popravili sistem, ki očitno ne deluje, pričakujejo, da bomo dosegli rezultate. Danes je nekdo popovdne rekel, da bi morali ohraniti upanje in upam, da bo Evropa vodilna, predvsem tako, da bo dajala zgled. Hvala. Najlepša hvala, Cecilia. Trije zelo odzivni uvodni prispevki. Zdaj pa Jose Carrera iz Urada za azil in kolega Debrok. Jose Carrera direktor Urada za azil je prvi, dve minuti. Hvala lepa. Očitno moram vedno delovati hitro. Običajno na terenu ukrepamo zelo hitro, zato da dosežemo cilj čim hitreje, ampak tudi v tej razpravi bo moral očitno na hitro predstaviti svoje mnenje. Hvala lepa EASU, hvala lepa predsedniku Evropskega parlamenta in tudi predsedniku Junckerju, hvala lepa visoki predstavnici Mogherinijevi, hvala lepa ministrom, vsem tistim, ki ste že pohvalili delo, ki je že bilo opravljeno. Vsi pa ste poslali tudi skupno sporočilo, v smislu, da moramo storiti še veliko več. Tudi tri poslanke, ki so se ravno kar oglasile, so predstavile svoje mnenje z različnih zornih kota, pa vseeno poslale to isto sporočilo. Še se spomnim aprila 2015, če se ne motim, ko smo govorili o prvih desetih akcijskih točkah, ki jih je pripravil svet. Kasneje je komisija tudi pripravila agendo za migracije. Kasneje v tistem letu je bil opredeljen tudi koncept žariščnih točk. Prvi vrh o Zahodnem Balkanu je bil organiziran. Do marca 2016 smo potem uspeli doseči tudi sporazum in izjavo s Turčijo. Kar nekaj zakonodajnih predlogov je bilo podanih lani poleti, potem je bil še vrh v Valeti, pa drugi vrh v Valeti na začetku letošnjega leta. Skratka, cel niz ukrepov in sklepov smo pripravili. Vse to predstavlja evropski odziv, ki je bil izjemno intenziven, temeli pa na treh stebrih. Prvi stebr se ukvarja z odzivom na krize, z mehanizmom odzivanja. Tu je sicer nekaj deloma spornih ukrepov, ampak zdi se mi, da smo dosegli napredek, predvsem v teh državah, ki so v prvih vojnih vrstah. Potem je tu osrednji stebr, ki se nanaša na zakonodajno reformo, ta še vedno poteka. Potem imamo tu še tretji stebr, v okviru katerega se soočamo z vzroki za migracije, z zunanjo razsežnostjo in splošnimi odzivi na migracije. Še deset sekund mi je ostalo, zato lahko povem zgolj še to, da smo bili mi zelo aktivni akter, ko gre za odzivanje na krize, na krizno upravljanje. Smo tudi v samem središču številnih zakonodajnih aktov, o katerih se trenutno razpravlja in ki jih bomo, upam, hmalo sprejeli ukvarjamo pa se tudi z glavnimi vzroki za migracije. Najlepša hvala in hvala lepa, da ste me povabili. Najlepša hvala. Filip De Brucker. Uh, uh, Najlepša hvala. Dragi predsedujoči, gospod Moraes. Zelo hitro bom predstavil svoje mnenje. Sem odvetnik iz mreže, ki jo sestavljajo kolegi iz vseh držav članic. Skušal bom podati mnenje v zvezi s tem, kam gremo, kakšna je naša analiza. Analiza kaže na to, da je kriza, ki jo trenutno doživljamo, kriza, ki ni povezana z begunci, temveč z institucijami. Gre za institucionalno krizo. Trenutno smo v fazi, ko Evropska unija spreminja svoja načela. Običajno velja, se opravičujem, gospod Debruker, ste na sedežu 250, samo toliko, da vas bo kamera našla. Namreč kamera vas ne uspe locirati. Ste na sedežu 250. Um, torej, kot sem rekel, smo v fazi, ko prehajamo z izvajanja politik strani držav članic na skupno izvajanje teh politik na evropski ravni to je velikanska sprememba, smo ravno v procesu tranzicije, ampak luči še ne vidimo, zato ker smo zaenkrat še globoko v tunelu. Kaj potrebujemo v tem obdobju? Solidarnost. Ta beseda se sicer pogosto uporablja, ampak moram reči, da se mi ne zdi, da smo začeli s pravim izhodiščem. Evropski svet govori o solidarnosti in odgovornosti in ta dva pojma skuša nekako zoprstaviti enega proti drugemu. Ampak, če si pogledate člen 80 pogodbe, boste ugotovili, da tam obstaja načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti. Tu ne gre za dve nasprotujoči si načeli, temveč za eno samo načelo. Moram reči, da sem presenečen, da nihče do sedaj ni ugotovil, da je svet v bratislavski izjavi in tudi v številnih drugih dokumentih črtal formulacijo pravična razdelitev, fair sharing, ki je izginil. Govorimo o solidarnosti in deljenju odgovornosti. Čeprav bi morali govoriti o solidarnosti in o tej okrepljeni pravični delitvi solidarnosti. Tako da predlagam, da se vrnemo nazaj na prvotno besedilo pogodbe. Dobro, hvala lepa. Naslednji trije, Helga Stevens, Marti Klus in Dimitris Dimitrijo. Začenjamo s Helgo Stevens, poslanko, ki je tudi koordinatorka v skupini EKR. Dve minuti sta vaši. Thank you for... my, my apologies before you... Se opravičujem, preden začnete. Helga Stevens, Laura Ferrara, tako da za vami bo spregovorila Laura Ferrara, zdaj pa Helga Stevens. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Izjemno veselje mi je, da lahko danes sodelujem skupaj z vami na tej okrogli mizi. Uh, Izjemno pomembno se mi zdi slišati tudi vaše mnenje o vračanju, o nujnih postopkih, o integraciji. Rekli so mi, da ko gre za vse ravni sprejemanja odločitev, je pri tej naši okrogli mizi pomembno predvsem to, da so z nami predstavniki vseh teh različnih ravni, kjer se sprejema odločitev, kar je odlično. Mislim, da je zelo pomembno, da moramo še naprej zagotavljati ustrezen nadzor na zunanjih mejah. V družbah moramo tudi poskrbeti za to, da bodo bolje sprejemali imigrante. Iz varnostnih razlogov je seveda izjemno pomembno vedeti, kdo vstopa v Evropsko unijo. Dejavnike potrebujemo tiska ste postavili pod vprašaj, potem ko je bila pred nekaj leti sprejeta sodba na to temo. Poglejte si, kaj se je dogajalo na grško-turški meji. Pravzaprav smo bili prisiljeni v to, da sklenemo sporozum s Turčijo. Da bi sami varovali evropsko zunanjo mejo, je seveda po mojem mnenju bistvenega pomena. Potem je tu še načelo nevračanja. Ta govori o tem, da lahko lahko vrnemo države oziroma da lahko vrnemo posameznike zgolj v varne države. Ampak morsko pravo govori o varnem pristanišču. Tako da se poraja vprašanje, kaj se zgodi z posamezniki, ki jih najdemo ali rešimo na morju, ali jih naj pripeljemo v Italijo ali v Tunizijo. Zdaj jih avtomatično vozijo v Evropsko unijo. Tudi nevladne organizacije to počnejo. Zato se mi zdi nekoliko nenavadno vse skupaj, da se zadeve odvijajo na tak način, kajti to koristi vsem tihotapcem z ljudmi in trgovcem z ljudmi. Ne moremo pa izvajati dogme o pravici do azila zgolj iz tega razloga. Hvala. Hvala lepa, Helga. Se opravičujem, ker sem te na začetku prekinil. Laura Ferrara je naslednja, je koordinatorica in tudi poročevalka o svežnju azilnih postopkih. Laura, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi danes morali razpravljati o volji, o pripravljenosti, ne toliko o rešitvah. Rešitve namreč se upadajo s to našo voljo ampak ta volja ne bi smela biti skrčena zgolj na razpravo v smislu, ali bomo sprejeli prosilce za azil ali ne, ali bomo vključili ali ne. Ta razprava bi morala presegati ta okvir. Ta volja bi morala biti povezana tudi s tem, da se odločimo ali nameravamo na resen način upravljati z migracijskimi tokovi na globalni ravni ali pa bomo na nek način ta migracijski fenomen instrumentalizirali, kot smo počeli do zdaj v vseh državah članicah. Prišlo je do instrumentalizacije te teme za politične namene. Bodi si pred volitvami ali pa zgolj zato, da se ohrani enotnost volilnega telesa. Izkoriščali smo migracijska vprašanja tudi v ta namen. Zato se moramo danes najprej pogovoriti o tem, ali bomo nadaljevali v tem smislu ali pa bomo zauzeli globalni pristop. Torej, ali smo pripravljeni pokazati voljo za to, da se najde rešitev in da se najde ustrezna rešitev tudi za upravljanje z migracijskimi tokovi, tako na evropski ravni, kot tudi na globalni ravni. Ta moj prispevek je danes namenjen predvsem državam članicam, ki so pravzaprav Evropska unija. Jutri bo potekal pomemben Evropski svet. Do sedaj je Evropski svet žal zastopal le nacionalne egoistične interese. Rešitve že imamo, čeprav se o njih še kar pogovarjamo. Dajmo jih na hitro preleteti. Govorili smo o sistemu preseljevanja. 160 tisoč migrantov naj bi preselili. Kakšne so številke? Več kot se, manj, nekje 12 tisoč jih je preselila. Grčija, 7000 Italija. Potem govorimo o tem, da moramo preoblikovati Dublin. Evropski parlament se je res izjemno zauzel za to, da bi preoblikoval uredbo, ki ne deluje. Ta uredba je bila že razglašena za mrtvo, ampak še naprej živi in še naprej povzroča škodo in negativne posledice tako državam kot tudi migrantom. Znotraj Evropskega sveta je očitno prisotna volja potem, da se spremeni ta mehanizem. Vseeno pa ne želijo zavezujočega avtomatičnega sistema za dodeljevanje migrantov med vse države članice. Govorili smo tudi o reformi Frontexa. Predsednik Juncker je danes govoril o obaljni straži Evropske unije, kot da je to nek gromozanski dosežek Evropske unije. Ampak kot Italija smo slišali, da nismo sposobni zaščititi svojih zunanjih meja, da nismo bili sposobni tega storiti. Italija je polotok. Na treh straneh smo obdani z morjem, imamo tudi dva otoka, tako da je objektivno gledano izjemno težko za državo, kot je Italija, zagotoviti popoln nadzor nad čisto vsemi obalami. Zlasti, če si pogledate naš geografski položaj, da smo naprimer nasproti Libije. Rekli so mi, da imam na voljo štiri minute in pripravila sem govor za štiri minute. 65 tisoč oseb je prišlo k nam že v letošnjem letu. Ali je Frontex prava rešitev? Ne, to ni dovolj. Sporazum EU-Turčija, še en velik dosežek Evropske unije. No, seveda je to koristna rešitev, kratkoročno gledano, ni pa to dolgoročna rešitev. Poleg tega se poraja vprašanje, za koga je to ustrezna rešitev, morda za balkansko pot, ne pa za sredozemsko pot. 85 milijonov ste razdelili med štiri glavne države, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Obljubili ste 4 milijarde. Pogledati si moramo, zakaj prihaja do migracijskih tokov, vzroke treba razrešiti. Če se želimo boriti proti rasizmu, populizmu in tako naprej, bi morali poskrbeti za boljše sodelovanje, predvsem pa bi morali spoštovati pogodbe. Prej smo slišali, da naj si preberemo 80. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Tam je govora o solidarnosti in o pravični porazdelitvi odgovornosti med vsemi državami Evropske unije. Vedno moramo spoštovati pogodbe, ne zgolj takrat, ko je to nam uprit. V nasprotnem primeru bo Evropska unija močna zgolj takrat, ko bodo močni vsi. Mislim pa, da bi morali podpreti eden drugega. Hvala. Hvala lepa, Laura. Možno je, da so ti dodelili štiri minute, ampak lepo vas prosim, kolegice in kolegi, da se dodelite časa, ki sem ga omenil prej. Se upravičujem, če so ti res eh, rekli, da imaš na voljo štiri minute. Martin Klus je naslednji, je pod predsednik v slovaškem parlamentu, sicer je pa član skupine EKR dve minute. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Najlepšia hvala, gospod predsedujúči. Lep pozdrav sem. Na Slovaškem velja, da ko se prekine komunikacija, se začne konfrontacija. Moja država je zavrnila ta predlog, da bi imeli zavezujoče kvote. Že nekaj časa zauzemamo to stališče, predvsem iz razlogov, ki so povezani z eh, izkušnjami, ki jih imajo države v srednji in vzhodni Evropi na področju izražanja solidarnosti. Slovaška republika je sprejela na ducate migrantov iz Iraka. Ti migranti so se od takrat, ko smo jih sprejeli, bodi si vrnili nazaj v Irak ali pa so odpotovali v druge evropske države. Iste izkušnje naj bi imeli tudi Češka in Latvija. Begunci niso vreče krompirja, ki bi jih lahko pošiljali iz ene države v drugo. Med slovaškim predsedovanjem smo govorili o fleksibilni solidarnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da ponudiš solidarnost v obsegu, kot jo države v srednji in vzhodni Evropi še zmorajo. Reforma Dublinskega sistema naj bi šla v smeri, ko bi mi morali sprejeti migrante, sicer bi tvegali, da nam oduzamejo subvencije. To je zagotovo nekaj, kar koristi nacistom in drugim ekstremistom v našim državam. To je prav voda na njihov mlin. Mislim, da bi se morali pogovarjati o tem, kako naj se lotimo vseh težav ena pot je, da zagotovimo zakonite poti priseljevanja, naprimer iz Turčije. Vesel sem, da je z nami tudi gost iz Libije. Potem je tu še primer Avstralije in drugih držav, kjer imajo prav tako begunska taborišča offshore. Torej, na tak način naj bi te države skušale odvrniti trgovce z ljudmi, da bi se lotili svojega početja v teh državah. Potem je tu še opustitev vizumskega režima za gruzijske in ukrajinske državljane. To naj bi bila prijazna gesta do prijateljev v teh dveh državah. Mislim, da je to dober primer, kako migracije delujejo tudi v praksi. Dimitrijus Dimitriju, kolega Džores Kamines in Mišel Voj so naslednji trije. Gospod Dimitriju, podpredsednik odbora za pravne zadeve v ciprskem predstavniškem domu za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grčija in Italija imata veliko težav zaradi migracijske krize. Vsi se strinjamo, da je treba trenutni okvir izboljšati. Države članice morajo pokazati nekaj odgovornosti in to bo vplivalo tudi na prihodnost Evropske unije. Geografija je edini dejavnik v tej enačbi, ki se ne more spremeniti. Če želimo imeti učinkovit azilni sistem in če želimo, da bi ta sistem dobro deloval, potem bomo potrebovali samodejno in obvezno delitev mislim, da bomo morali razmere v vzhodnem sredozemlju še naprej natančno spremljati. Prav tako pa bomo morali tesno spremljati izvajanje sporazuma EU-Turčija. Okrepiti moramo zunanje meje in Evropska mejna in obalna straža imata prav tako pomembno vlogo. Veliko ljudi pride na Cipr preko morja, prihajajo iz Turčije in to je nova nezakonita pot, ki se je poslužujejo ljudje. Mislim, da moramo vsi storiti nekaj na tem področju, to moramo obravnavati skupaj in mislim, da moramo doseči rezultate. V prihodnosti bi lahko bolje izkoristili tehnologijo in zmanjšali birokracijo. ti rezultati nam bodo pomagali doseči cilje in tudi seveda odražali bodo politično voljo Evropske unije. Hvala. Georgios Kaminis, župan Aten. Tri minute, izvolite. Hvala. Atene, kakor veste, trpijo zaradi begunskih tokov. Predtem nismo imeli izkušenj z obravnavo takšnih migracijskih tokov. Ampak bili smo prvi, ki smo se odzvali, to je bilo že po leti 2015. Naša naloga je bila iskati rešitve in tudi služiti kot zgled, kajti smo prestolnica Grčije. Nismo imeli virov, nismo imeli pristojnosti, kajti na začetku nismo imeli nacionalne strategije. Šlo pa je za človekove pravice, za dostojanstvo in tudi za socialno kohezijo. Najprej smo zagotovili občinske prostore za prve nastanitve. Na to smo spremenili postopke v občini in pred kratkim smo vzpostavili tudi koordinacijski center, ki povezuje vse akterje v mestu. Mesta in lokalne skupnosti imajo ključno vlogo pri obravnavi tega vprašanja. Vodilna vloga mest se odraža v pobudi za solidarnost med mesti, ki jo je občina Aten predstavila leta 2016. Pobuda kaže, da so mesta pripravljena sprejeti begunce in pomagati pri postopku premestitve. Mesta se spopadajo z veliko izzivi, naprimer z begunci, in to se priznava tudi na ravni EU z sprejetjem urbane agende. To je bilo lani. Zato smo povdarjali, da je treba zagotoviti neposreden dostop do financiranja EU. Želimo imeti tudi več pristojnosti, prav tako pa želimo imeti boljše usklajevanje z drugimi ravnmi upravljanja. V Grči so ljudje zdaj tam že več mesecev in so upravno negotovem položaju. Veliko je razlik med državami in mesti, ampak vsi smo videli, kaj se zgodi, če modeli vključevanja ne delujejo. Vedno več je euroskepticizma. Vključevanje v Evropi bo eno najbolj pomembnih vprašanj, s katerim se bomo soočali v 21. stoletju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod župan. Zdaj pa Mišel Lavoj iz eh, nevladne organizacije v Bruslju. Hvala, gospod predsednik. Lepo bi bilo, če bi se posvetili nedokumentiranim migrantom. 496, to je moje mesto. Veliko se posvečamo azilnemu sistemu in seveda Evropski parlament pripravlja več zakonodaje na tem področju. Ampak vedeti je treba, da stopnja priznavanja azila ni 100 odstotna, prav tako pa ni stopnja vračanja 100 odstotna. Zato bomo videli, da je nedokumentiranih migrantov v Evropski uniji vedno več in to se bo v prihodnosti nadaljevalo. Posvetiti se moramo tudi njim in tudi um, oni morajo postati ciljna skupina za nas. Samo nekaj točk. Prvič, človekove pravice seveda veljajo tudi za nedokumentirane migrante migrante. To ni nekaj, o čemer bi se pogajali. Ne, to izhaja iz standardov OZN. To smo slišali že na začetku. Ampak, če želimo to izvajati v praksi, moramo imeti ustrezne požarne zidove. Poskrbeti moramo, da ne bo obvezno, da bi ponudniki storitev poročali migracijskim oblastem o tem. Na to poskušamo opozoriti z direktivo o žrtvah kriminala. Prvi člen velja za vse, ki so žrtve kriminala, neodvisno od statusa rezidence. Kako lahko to zagotovimo v realnosti? No, policija in ponudniki storitev ne smejo imeti obveze, da poročajo o tem, ko odkrijejo kakšnega nedokumentiranega migranta. Prav tako pa potrebujemo kanale za regularizacijo. Razširiti moramo to na družine, naprimer. Zdaj imamo direktivo o sezonskih delavcih, pogledati pa si moramo tudi druge sektorje gospodarstva, naprimer gospodinska pomoč. Tretje področje, otroci. Otroci so v EU še vedno lahko pridržani, čeprav obstaja konsens na globalni ravni, da to ni nikoli v njihovem najboljšem interesu in da gre vedno za kršitev človekovih pravic in pravic otrok. Kako lahko pomagamo otrokom na individualni ravni, zato da poskrbimo, da bodo otroci in družine počasi zapustili to stanje pridržanja in da bodo lahko neodvisni in da bodo dobili ustrezen status. Tudi delovski standardi so potrebni za to, da veljajo tudi za delavce, neodvisno od statusa. Direktiva o sankcijah vključuje mehanizme pritožbe, to je možnost tudi za nedokumentirane delavce, ampak na terenu to še vedno ni v praksi možnost za nedokumentirane delavce. Kako bi lahko preučili to direktivo, da bi poskrbeli tudi za to? Poskušala sem podati nekaj specifičnih zakonodajnih povezav za to, da bi države, članice in parlament lahko kaj storili v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, Mišel. Naslednji tri je Malin Bjork, Giuliana Gudi in Vincenzo Meloni. Malin Bjork, ona je poročevalka v okviru za ponovno naselitev EU, prihaja iz skupine GUE, dobi pa 4 minute. Tako je tukaj navedeno. Ne zmišljujem si jaz časa, tako je odločila pisarna predsednika. Hvala. No, lepo bi bilo, če bi bil naslov tega panela zaščita beguncev in eh, če bi govorili o potrebi, da se jih spreme na človeški način in na dostojanstven način. Kaj ti o tem govorimo? Tega zaenkrat še ni. Za me in za številne moje kolegice in kolege v Evropskem parlamentu je usmeritev EU na področju azila in migracij slaba, kajti posveča se temu, da bi ljudje, ljudi obdržali zunaj. Vemo, koliko si države članice prizadevajo boriti se proti skrajni desnici in skrajnežem nasploh. Naše države želijo spremeniti v zaprta območja, ki se posvečajo samo sama sebi. Ne gre za to, da se moramo prilagoditi njihovim politikam ali njihovemu mnenju. Tako se jih ne bomo rešili. Prav nasprotno. Naša odgovornost je, da zagotovimo alternativna mnenja. Opisati moramo odprte družbe, v katerih želimo živeti mi. In seveda, naša odgovornost je, da se to poskrbimo. To pomeni še nekaj. In tukaj govorimo o komisiji in o svetu in o nekaterih kolegitah in kolegih. Solidarnost in zaščita beguncev morata biti v sredini našega odločanja in priprave politik. O beguncih ne smemo govoriti več kot iskalcih najboljših azilnih možnostih ali o nezakonitih ljudeh in tako naprej. Besede so pomembne. Ljudje bežijo, ker nimajo druge možnosti. Ljudje potrebujejo varen prehod v Evropo. Če želimo ustaviti tihotapce, moramo zagotoviti varne in zakonite možnosti. Predlog za okvir za ponovno naselitev EU je edini okvir, ki se posveča zakoniti in varni poti. Zato je politično to zelo pomembno in to je tudi konkretna možnost za več ljudi. Potrebujemo več varnih prehodov. Poleg ponovne naselitve si želimo humanitarne vizuma, želimo si humanitarne programe sprejema in tudi razširjene in pospešene postopke združevanja družin, ampak dobro, ponovna naselitev. Še nekaj moram povdariti. Na noben način to ne sme biti pogojen instrument ali instrument za izvajanje nadzora nad migracijami ali mehanizem za preprečevanje izseljevanja. Ne, To je mednarodni instrument, UNHCR ga je lepo opisal in nekatere države ga uporabljajo že več desetletij. Gre za mednarodni instrument, ki se odziva na potrebe ljudi in za nje išče trajnostne rešitve. Države članice bi se morale povezati s tem in okrepiti svoje prizadevanja. Evropska unija lahko tukaj odigra pomembno vlogo. Kolegice in kolegi, tudi eksternalizacija meja je nekaj, če mora bi se morali odpovedati. Mejna straža Evropske unije ne bo nobena tretja država. To ni Niger, Turčija ali Tunizija. Komisija in svet pravita, da to rešuje življenja. Ne. Več smrti kot kadarkoli prej je bilo v sredozemlju, ko smo zaprli pot preko Grče in Turčije. Ljudje še vedno bežijo, ampak ostajajo nekje druge. Če jih ne vidimo, dragi prijatelji, to ne pomeni, da so ljudje varni financiranje libijskih milic, ki ravnajo kot samo klicana obalna straža, ne prispeva k reševanju življenja, ampak samo ogroža ljudi. Svet bolje boste morali delati in več boste morali doseči. Potrebujete koalicijo voljnih, ne smete popustiti pred tistimi, ki zapirajo vrata v Evropi. Vi morate spoštovati Ženevsko konvencijo in mednarodno zakonodajo. Sprejeti pa morate takšne odločitve, ki bodo zagotovile ustrezen odziv, s katerimi bomo zaščitili begunce in migrante. Hvala. Hvala, Malin. Vincenzo Malone, naš gost, on je generalni komandant. Izvolite, tri minute presidente e buonasera a tutti cercherò di eh, dare delle risposte operative per hvala lepa pomembno je da se nekoliko odzovemo na to kar je bilo slišano v skladu z konvencijami ki urejajo reševanje in iskanje na morju je določeno da vsaka država prevzame določeno območje pristojnosti, tako imenovano sar območje. Kaj se je zgodilo sedaj, kaj se dogaja na sredozemlju? Libija in Tunizija sta dejansko eh, sprejeli Hamburško eh, konvencijo, ampak nikoli nista razglasili območja SAR, območja odgovornosti. In posledično te eh, tisoče kilometri, tisoči kilometrov morja na južnem mm, delu območja SAR Malte, Eh, in eh, ob tunizijski in libijski obali. Nimajo niti ene organizacije, ki bi bila odgovorna za reševanje. In to je velika črna uh, luknja, bi si upal dejati. Kaj pravijo konvencije? Konvencije pravijo, da je država, ki prva prejme klic v sili, mora posredovati, če tudi je klic v sili izven njenega območja odgovornosti. Posledično, vse to kriminalne združbe dobro vedo. In eh, kriminalne združbe zato svoje, svoje plovila, preobremenjena plovila, polna otrok eh, in žensk, od leta 2000, začetka 2017 do danes je 70 tisoč ljudi eh, že bilo rešenih na morju, 10 tisoč otrok brez spremstva. No in posledično se zgodi kaj? Klic v sili, ki ga pošljajo te kriminalne združbe, prispe do italijanske obalne straže, klic v sili pride na operativno centralo obalne straže Italije, ki mora po zakonu intervenirati. Kajti, če bi prišlo do eh, nesreče, do katastrofe, bi bili tudi kazensko odgovorni, če hočemo na stvari gledati z tega vidika. In eh, konec konca je tudi moralna obveznost intervenirati. Posledično torej to pomeni, da če ne interveniramo, eh, je jasno, da bo prišlo do smrtnih žrtev. In zato italijanska obalna straža eh, de facto koordinira in upravlja reševanje na polovici sredozemlja. Kot veste, ima sredozemlje 23 držav, ki imajo sredozemsko obalo, ampak ravno zaradi tega sistema, ki sem ga povedal, italijanska obalna straža pokriva polovic sredozemlja, ker ni nobene eh, druge sile, ki bi lahko prevzela eh, ta klic, ker imamo to črno luknjo sredi sredozemlja, eh, je zadeva takšna, kot je. Operacije reševanja, ki jih izvaja naša obalna straža iz Italije, eh, Eh, pomeni eh, potem tudi, da rešene osebe pripetimo v Italijo. Lansko leto 180 tisoč eh, oseb in kot uh, vemo, uh, kako je bilo v Albaniji leta 1991, italijanska obalna straža je takrat koordinirala operacijo, ki je 9 tisoč oseb v 26 letih razširjena na morju, 500 tisoč od teh v zadnjih treh letih imeli smo resnično kritične situacije. Tekom leta 2017 smo se znašli eh, v situaciji, ko smo v enem dnevu koordinirali 53 eh, reševalnih akcij za eh, več kot 5000 oseb. In to je dejstvo, s katerim se soočamo. To ne moramo početi samo z lastnimi viri in zato je pomembno, da so na lokaciji številne organizacije, Frontex, številne nevladne organizacije in druge in druge, Eh, še dobro, da jih imamo, da imamo nevladne organizacije, ker je zahvaljujoč tem enotam, ki dejansko so uh, čisto komercialne uh, organizacije, vendar lahko zagotavljamo to reševanje. Nevladne organizacije so dejansko prevzele vlogo trgovskih ladij, kajti leta 2014 smo uh, tisoč takšnih uh, trgovskih ladij morali uh, uporabiti za posredovanje in za reševanje na morju. In, uh, Eh, zdaj, odkar so mm, na lokaciji tudi medvladne organizacije, teh težav ni več, čas je zelo malo, vseeno, hvala za vašo pozornost. Um, <clears throat> hvala, ni se vam treba opravičevati. Vsi, ki sodelujete pri tej krizi v zvezi z begunci, zahvaljujem se vam za vaš prispevek. Joana Guri, Agencija za, človek, za temeljne pravice EU. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za priložnost, da spregovorim v imenu Agencije za temeljne pravice EU. Štiri točke želim izpostaviti. Prvič. Agencija dela na področju azila in migracij in to temeljina zakonodaje. Pomagamo institucijam in državam članicam, da so njihovi ukrepi in dejanja v skladu z listino Evropske unije. Še naprej smo pripravljeni podpirati so zakonodajalce EU s svojim strokovnim znanjem. Pred kratkim smo to storili z nekaj pravnimi mnenji, ki jih je zahteval EP v zvezi z prenovo Eurodaka in tudi v zvezi z vročimi ali žariščnimi točkami. Pred v kratkem pa bomo podali mnenje tudi v zvezi z ETS-om. Migracija in azil so, kakor vemo, področje, ki je zelo občutljivo z vidika temeljnih pravic. Pravni red skupnosti tukaj se neprestano spremenja. Zelo pomembno je, da ne samo govorimo o temeljnih pravicah v novih predlogih, ampak da dejansko izvajamo ustrezne presoje učinka in da pripravimo ustrezna varovala v osnutke zakonodaje. Tretjič. Če želimo zaščititi otroke v migracijah pred izkoriščanjem in nasiljem in tako naprej, mora naše načelo biti predvsem to, da je otrok. Otrok. Otrok ne smemo obravnavati kot migrante, ampak kot otroke. Otroci imajo določene pravice na osnovi listine OZN o pravicah otrok in to je treba spoštovati. To velja tudi za otroke migrante. In četrtič, kar zadeva operativne dejavnosti, agencija pomaga državam članicam na žariščnih točkah. Prisotni smo naprimer na grških otokih in tudi v Italiji obiskujemo te točke redno, zagotavljamo pa tudi znanje v zvezi z temeljnimi pravicami tam. Sodelujemo z institucijami in drugimi, pragmatično se lotevamo problemov in izboljšujemo razmere na terenu. Ampak glavni pomisleki ostajajo sistematično pridržanje, reforma varovanja otrok, dostop do izobraževanja za otroke in pogoji sprejema na otokih. Tukaj bom končala. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Kot številni drugi bi tudi vi lahko povedali veliko več. Ampak hvala, da ste bili tako disciplinirani in da ste nam izpostavili ključne elemente. Kolegice in kolegi, verjetno ste videli, da smo zdaj predvidoma pri koncu, ampak prvi del je mm, trajal nekoliko predolgo, zato imamo še nekaj časa, komisar nas bo žal moral zapustiti. Opravičujem se v njegovem imenu. Hvala, gospod komisar, da ste bili z nami. Zdaj pa bomo nadaljevali. Mislim, da boste vsi dobili besedo, če se boste držali časa za govor. Hampel, Cromwell in Peter Bosman. Prvi govornik je iz Češke republike, pa predsednik senata. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pripričan sem, da so številni migranti, ki prihajajo v Evropo in prosijo za azil, del ene od dveh kategorij. Prvič, to so begunci po mednarodnem pravu, ki imajo realistično možnost, da pridobijo mednarodno zaščito. Po drugi strani pa imamo drugo kategorijo, ki niso begunci v pravnem smislu in oni imajo le malo možnosti, da bi dobili zaščito. Pa vendar, tudi oni v večini primerov ostanejo v Evropi. Mislim, da bi se morali posvetiti dvema prednostnima nalogama. Prvič. Zatreti moramo tiste, ki organizirajo migracije ne beguncev. Frontex je pred kratkim objavil skupno poročilo z obveščevalnimi službami iz Afrike. Jasno, natančno in nekoliko depresivno navaja, kakšna so omrežja tistih, ki vabijo ljudi iz Afrike, da pridejo v Evropo. Ti ljudje morda sploh niso imeli namena biti imigranti in potem jih prepričajo, da potujejo preko sredozemlja. Posredovanje na sredozemlju ali v sredozemlju je prepozno. Sami moramo izvrševati svojo zakonodajo vključno z zakonodajo na področju azila. Če oseba ne dobi azila, mora zapustiti ozemlje EU. Sistem trenutno ne deluje. Mislim, da ne bo presenetilo nikogar, če potem vlade tega ne podpirajo. Hvala. Vsi boste zdaj morali govoriti samo dve minuti. Zdaj bom pa res zelo strok poskušal bom izvedeti, kako dolgo še lahko nadaljujemo. Bili smo zelo pozni, ampak dobro, zdaj je čas za naslednji del. To je del o varnosti, ki ga bo vodil gospod Jezdemera. No, mi bo že kdo povedal, do takrat bomo pač nadaljevali. Gospod Cromwell, samostojni poslanec iz Irske. Izvolite. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Uh, Gospod predsednik, vesel sem, da sem danes tukaj na tej razpravi. Pred kratkim sem obiskal Sicilijo v okviru Kosaka in bil sem navdušen nad tem, kako se tam obravnava migrante. Ampak, kakor so povedali prejšnji govorniki, zlasti zadnji govornik, vsi migranti niso begunci in to je problem za EU. Iščemo solidarnost v Evropski uniji, kar zadeva namestitev migrantov in seveda. Prav gotovo imamo težave v zvezi s, tem, so, s tistimi, ki so ekonomski migranti. Države, ki potrebujejo delavce, bi morale ponuditi vizume tem delavcem, ampak v dveh minutah lahko le malo storimo v zvezi s tem. Ampak mislim, da moramo migrante kategorizirati. Za vse begunce bi morali poskrbeti, ampak migranti niso kar neko seme, ki bi ga lahko vrgli kjerkoli in bi potem uspevali. Ne. Če migranti želijo iti nekam drugam, bodo državo, v katero so vtaknjeni, zapustili ob prvi možnosti. Sistem, o katerem govorimo, je nezadovoljujoč, kar zadeva varnost. Nimamo časa, da bi o tem govorili. Na koncu pa še dvoje. Mislim, da moramo preprečiti kriminal v zvezi z migranti. In še zadnja stvar mislim, da moramo stopiti na prste korporacijam, ki so najprej kradle surovine iz Afrike, zdaj pa od tam dobivajo poceni delovno silo, ki za njih izdeluje izdelke, ki jih potem po visokih cenah prodajajo v Evropi. Ljudje morajo dobiti normalno plačo, zato da bodo migranti ostali doma, ne pa da bežijo v Evropo, kjer iščejo lepše življenje. No, sem prihajam iz Irske, več kot 70 milijonov ljudi po svetu trdi, da so irskega izvora, zato smo mi pravi strokovnjaki, kar zadeva to temo. Hvala. Peter Bosman, izvolite, župan Pirana v Sloveniji iz skupine socialnih demokratov. Hvala, gospod predsednik. Časa ni veliko, zato bom podal samo nekaj komentarjev v zvezi z partnerskim okvirom z tretjimi državami, to so migracije. Ti so se takrat prvič omenile v smislu načrta. S tem načrtom smo poskušali rešiti probleme migracije. Migracije so že odnegdaj prisotne in vedno bodo prisotne, tudi če bomo gradili zidove in ne vem kaj še. Partnerstvo ali okvir je delovalo. V smislu, da je v zelo kratkem času zmanjšalo število smrti. Žal, vse smrti še vedno pojavljajo ljudje na poti še vedno umirajo, ne glede na to, kako gledamo na sporozum s Turčijo, se je nekaj premaknilo. Italijani sredozemsko pot omenjajo že pet ali šest let, pa jim nihče ni priskočil na pomoč. Ta pot je zdaj problematična. Prvi del partnerskega okvira deluje. Drugi del pa je tisti, ki je najbolj pomemben. In to pomeni navezovanje partnerstev z afriškimi državami. Zato, da se bodo afriške države lahko začele razvijati. Ne želimo si evropskih rešitev v Afriki, ampak partnerstva. Nekdo je prej govoril o tem, kako. velike korporacije izkoriščajo poceni delovno silo. To drži. V Afriki je res veliko poceni delovne sile. Štiri minute že govorim? Ne, to pa ne. Prav gotovo ne. Luis je naredil napako. Lepo poprosim, da zaključite. Če želimo, da bi partnerski okvir deloval, potrebujemo solidarnost in na dolgi rok potrebujemo veliko naložb. In na koncu še nekaj. Mislim, da to moram povedati. Ljudje govorijo o vključevanju. Vključevanje ne pomeni, da smo vsi enaki. Vključevanje pomeni, da živimo v večkulturni družbi, kjer se spoštujemo. Ljudje, naprimer, pridejo iz drugih držav in pričakujejo, da bodo ti ljudje enaki kot ljudje gostitelji. Moj prijatelj je govoril o irskih migrantih, ki so šli v Ameriko. Še vedno se imenujejo Irci, ampak so američani. Jaz sem afričan, odločil sem se, da bom slovenec in verjamem v evropske ideale. Hvala. Hvala lepa. Ska Keller je naslednja. Poznate jo kot uh, poslanko Rekel bi dve minuti, ampak si skoraj ne upam. Čim krajše skale, poprosim. Hvala lepa, Klod. Veliko kolegic in kolegov je že povedalo skoraj vse. Evropski parlament povdarja, da je solidarnost ključen element, ki ga trenutno ni v azilni politiki. In tudi odločitev o premestitvi je bila eden prvih korakov na področju solidarnosti. Tudi države članice so se odločile, da bodo premestile 160 tisoč beguncev iz Italije in Grčije. To je bil pomemben korak. To kaže, da je solidarnost mogoča med državami članicami, seveda pa je potrebna solidarnost med begunci samimi. To so ljudje, ki bežijo pred vojno, pred preganjenjem. To so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč. Ampak to je tudi znak, da raven Evropske unije deluje Problem ni Brusel. Kakor vidimo, je problem v tem, da države članice ne izpolnjujejo svojih obljub, nimajo dovolj politične volje, da bi pokazale solidarnost z državami članicami in z ljudmi, ki so v težavah. Ljudje so v krizi, ne mi. Če želimo, da bo premestitev uspela, potem bi morali s tem nadaljevati. Poskrbeti moramo, da bodo številke izpolnjene in da bodo tudi ljudje premeščeni. Sveda to ni dolgoročna rešitev, to je bil samo enkratni dogovor. Za dolgoročno rešitev potrebujemo več mehanizmov solidarnosti v Dublinu, kakor je povedala naša, kakor je povedala naša poročevalka. Ne smemo pa omejevati človekovih pravic beguncev, držav članic pa ne smemo dodatno obremenjevati, kakor vidimo zdaj z novim postopkom sprejema. Begunci so ljudje, imajo družinske vezi, imajo želje glede tega, kam želijo iti. Potrebujemo tudi ustrezne postopke vključevanja. To je treba upoštevati, ne smemo jih pošiljati levo-desno kot uh, samo številke. Ne. Ljudem, ki so morali pobegniti iz države, moramo ponuditi novo perspektivo, kajti nihče ne beži iz svoje države prostovoljno. Hvala. Hvala. Ska. General. Andrea Di Gennaro iz Italije. Izvolite, dve minuti. Grazie, president. Hvala, predsednik. Moj kolega in moj prijatelj, admiral Lona je prej že povedal, kako poteka reševanje na osrednjem sredozemlju. Sam bi se v tem kratkem času, ki je na volju, omejil na delovanje policije na tajstem delu srednjega sredozemlja. Mi kot eh, policijska sila, ki je aktivna na morju, delujemo kot policijski organ, ne kot vojaški organ. Gre za dejavnost, ki se izvaja z drugačnimi tehnikami, kot jih izvaja uh, mornarice, kot jih izvaja vojska. In eh, cilj našega delovanja je preprečevanje in boj proti nezakonitemu preseljevanju. Zdaj, ko gre za neko realno grožnjo, se je treba zoprstaviti, ko gre za realno grožnjo, ponavljam. No in v ta namen izvajamo lastne eh, dejavnosti, eh, ampak eh, prav tako delujemo v kontekstu Frontexa. Zagotovimo torej popolno podporo operacijam Frontexa v srednjem sredozemlju, še posebej operacijo eh, Triton podpiramo. Eh, finančna eh, straža izvaja skupne operacije s Frontexom v eh, Italiji in neposredno sodelujemo v operacijah z lastnimi eh, patrulnimi eh, plovili in pa helikopteri ter letali, prav tako uporabljamo eh, letala, eh, helikoptere in, eh, drug, in plovila eh, drugih sil in tam delujemo kot častniki za zveze. Do polovice leta 2017 smo sodelovali pri več kot 3000 dogodkih boja proti nezakonitemu priseljevanju. Približno 400 tisoč migrantom, migrantov smo prestregli, 393 tisoč konkretno, predvsem pa smo aretirali skoraj 1500 uh, eh, tihotapcev. Tu, kot je bilo rečeno, gre za policijsko delovanje in eh, naše delovanje na morju je, eh, je torej tudi namenjeno temu, da smo več kot 9 ton marihuane in hašiša zasegli na morju v kontekstu našega boja proti tihotapcem. No in prav eh, bi zaključil s tem, kar je dejal predsednik Tajani danes eh, zjutraj, namreč, da potrebujemo več resursov na ravni Frontexa, tako na interni ravni, tako tudi na ravni italijanskih sodišč in eh, italijanske državne uprave, smo ugotovili potrebo potem, da zahtevamo, da Frontex uporablja tudi svoje lastna sredstva in to na bistveno bolj napreden način na sredozemlju. Hvala lepa. Thank you. Next is Konstantin. Hvala lepa. Konstantidos Morfidis, poslanec Siriza iz Grče. Izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej vam želim čestitati za današnjo konferenco. Mi smo v prvi bojni liniji, zato je za nas zelo pomembno, da imamo takšno razpravo. Gospe in gospodje, Grki že sedem let trpijo zaradi nepredstavljive gospodarske krize. Država je bila pahnjena v revščino. Gre za človekoljubno in socialno katastrofo. Ampak vsi, grška vlada, grki, Vsi so pokazali zelo veliko solidarnosti z begunci. Mislim, da smo res pokazali, da se držimo evropskih urednot in načel. 96 ljudi, ki je prišlo v Grčijo, je zaprosilo za azil in naša stopnja sprejemanja je visoka. Grčija je zagotovila zdravstveno skrbo za vse begunce in migrante. Migranti, otroci so prav tako deležni izobraževanja. V zadnjih treh letih smo se marsikaj naučili. Vsi moramo poskrbeti, da bodo Grčija, Italija in druge države v spredju postale del rešitve, ne pa, da so samo neko skladišče ljudi. Porazdeliti si moramo odgovornost in potrebujemo sodelovanje in koordinirane ukrepe. Celoten proces mora biti pod nadzorom. Boriti se moramo proti vzrokom, prav tako se moramo vedno ukvarjati z iskanjem in reševanjem ljudi. Potrebujemo tudi pošten in vzdržen mehanizem, ki bo zagotovil pošteno deljenje migrantov in beguncev po Evropski uniji. Upoštevati pa je seveda treba želje migrantov in beguncev samih. Na tak način bomo pošteno porazdelili odgovornost. To bo pomagalo beguncem in našim državljanom. Prav tako pa bomo Evropi nadeli bolj človeški obraz. Dublinska uredba se ni izvajala ustrezno, zato smo šli po napačni poti. Napačno bi bilo, če bi nadaljevali s to napako in če bi gradili na teh majevih temeljih. Gospe in gospodje, zdaj je čas, da Evropa pokaže, da je resna in da zna ravnati odgovorno, ko govorimo o beguncih. Nehati moramo z vojnami, zagotoviti moramo mir, demokracijo in blaginjo v državah, ki jih je prizadela vojna. Samo še nekaj, gospod predsednik. Bolj kot kadarkoli prej moramo zdaj poskrbeti, da Evropska unija ne bo postala ena velika nevladna organizacija, ne da bi imeli na voljo ustrezne politike, da se borijo proti vzrokom za migracije. Hvala, Bart Summers, župan Mehelena v Belgiji. Dve minuti, izvolite. Okay. You, chair, uh... Hvala, predsedujoči, bom kratek. Tu govorim kot župan, kajti za župana migranti, begunci niso številke, ampak so ljudje, ki so, živijo v v našem mestu želijo postati naši meščani. Zelo pomembno je, da ustvarimo kar se da jasen okvir v naših mestih, kajti le na ta način bo migracija lahko uspešna. Vidim eh, pet eh, zadev. Najprej moramo jemati skrbi in pomisleke državljanov eh, resno. Razumeti moramo, da v raznoliki družbi potrebujemo več jasnih pravil in v mestih, ki so zelo raznolika, se moramo tudi še posebej potruditi za to, da okrepimo Eh, svobodo in varnost vseh. Kot drugo, migrantom moramo dati na voljo inštrumente, zato da postanejo resnični državljani, pravi državljani meščani s pozitivnimi eh, vrednotami, da postanejo, da se naučijo jezika eh, naše države, da dobijo perspektivo za izobraževanje in mesto. Prav tako je potrebno prečevati eh, osamitev, eh, stigmatizacijo, eh, kajti mm, vsi jih vidijo bodi kot žrtve ali pa Eh, kot eh, kriminalce, ne glede na to, kaj so zgradili v svojem osebnem življenju. Potrebno je zgraditi eno eh, skupnost različnih ljudi, ne pa eno skupnost ljudi z isto identiteto. Uporabiti moramo svoje vrednote, ampak nikoli kot orožje za izključevanje ljudi, ampak kot inštrument za vključevanje ljudi. Nikoli ne izkoriščamo svojih vrednot kot inštrument za diskriminacijo, ampak kot inštrument za emancipacijo. In tu populisti stvari počnejo ravno obratno. In še zadnja stvar, nikoli ne pozabimo, da je bistvo naše družbe to, zaradi česar je naša družba tako zelo privlačna, to, da vsem kot družba obljubljamo, če boste trdo delali, boste lahko zagotovili boljšo prihodnost sebi in svojim otrokom. In rasizem, diskriminacija to, te sanje uničuje in eh, to uničuje ljudi, ki so na dnu socialne lestvice. In boj proti diskriminaciji, boj proti rasizmu je boj za našo družbo. Hvala lepa. Hvala lepa, Župan. Besedo sedaj dobi Žordi eh, Marti Deulofeu, član Španskega senata. Dve minuti, prosim. Hvala lepa. In eh, Eskerra Republikana de Catalunya, nosotros también pensamos. Tudi v Kataloniji verjamemo, da je Migracijska kriza, globalna kriza, ki pravzaprav vodi v situacijo, ko ni več možno spoštovati načel in pravic, ki veljajo v Evropski uniji. Španska vlada se je tudi zavezala k temu, da bo sprejela več kot 17 tisoč oseb v letu 2015. Trenutno jih je sprejela nekaj čez tisoč. Do tega je prišlo predvsem iz dveh razlogov. Kot prvo, sam azilni sistem, ki je pravzaprav perverzen, zato ker je centraliziran, ne upošteva posameznih regij, lokalnih skupnosti, občin, skupnosti, ki želijo sprejeti migrante in s tem se nekoliko zmanjšuje tudi povpraševanje po azilu. Mislim, da je vse skupaj tudi preveč upravno, kompleksno, zato je tudi težko vložiti prošnjo za azil. V regionalni vladi v Kataloniji smo tudi podali predlog, kako bi sprejeli 4500 oseb v obdobju 2016-2017. Ta predlog je bil dobro, dobro sprejet tudi strani komisarja Bramopolosa, pa tudi strani visokega komisarja Združenih narodov za begunce, ampak nažalost je ostalo zgolj pri mrtvi črki na papirju. Mislim, da bi se morali še naprej tesno povezovati tudi špansko vlado, ko gre za reševanje azilnega vprašanja. Trenutni centraliziran azilni sistem na nacionalni ravni perverzani nam ne omogoča, da bi sprejeli naprimer teh 4500 oseb, ki smo jih želeli sprejeti. 700 oseb v našem sprejemno centru je še vedno praznih. Veliko ljudi se je skrcalo tudi v Barceloni, želeli pa so, da bi tudi mi sprejeli še enkrat več oseb. Zato je katalonska vlada tudi začela izvajati katalonski program za begunce. Kot rečeno, španska država uporablja perverzan nazivni sistem, pogosto pride v okviru tega sistema do tega, da ljudje ostanejo pred vrati, niso vključeni v noben sistem, ne socialni, ne katerikoli drug. Mi sodelujemo s civilno družbo, pa tudi nevladnimi organizacijami, bi želeli storiti več. Zato si mi želimo povdariti predvsem to, da je Katalonija pripravljena sprejeti begunce, pri nas so dobrodošli. Hvala. Hvala. Naslednji gospod eh, Geblevič, poročevalec odbora regi za mnenje o zakonitih migracijah iz vrst ELS. Izvolite. Spoštovane dame in gospodje. Ja, par besed bi rad povedal v imenu odbora regi, kar zadeva naše mnenje o zakonitih migracijah, o zakonitem preseljevanju. Popolnoma se strinjam s komisarjem, ki je dejal, da če želimo podpirati nezakonito priseljevanje, moramo razvijati eh, legalne kanale za vstop v Evropo. Eh, kajte govorimo o zakonitih migracijah, govorimo o naši prihodnosti, o prihodnosti Evrope, o prihodnosti Evrope blaginje, Evrope razvoja, Evrope, ki se razvija za naše otroke in ki se bo lahko razvijala bolje, če bomo lahko gostili ljudi iz celotnega sveta, kajti imamo, in to vidimo v številnih koncih Evrope, pomankanje eh, delovne Eh, populacije, prihaja do izseljevanja, prihaja do staranja prebivalstva in kot eh, regionalne in lokalne oblasti smo zato zelo mm, močno podprli reformo sistema modre karte, ki omogoča to, da bomo na trg dela mm, vključevali ljudi, ki so že sedaj prisotni v Evropi. Ampak eh, rad bi nekaj povedal tudi kot vodja enopolskih regij. Predstavniki OZN so pred nekaj trenutki mm, dejali, da je predvsem potrebno upravljati strahove. Strahovi so najbolj prisotni tam, kjer do sedaj še niso videli nobenega begunca. Točno tako je, tako je na Polskem. V tem trenutku na Polskem vlada namerno straši z begunci, kajti na ta način pridobiva politične točke. In rad bi povedal, da je zelo veliko lokalnih oblasti, Eh, in eh, nevladnih organizacij tudi na Poljskem želi izkazati svojo solidarnost, ampak zato so potrebni posebni programi, tudi programi pravne pomoči za regionalne in lokalne oblasti, ki želijo ponuditi podporo begoncem. Hvala lepa. Hvala. Vincenzo Bianco, župan Katanja iz Italije, iz Partito Demokratiko, izvolite dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pred tremi dnevi je v luki mojega mesta Katanje vstopila irska eh, ladja etne za 150 osebami na krovu. Dejansko smo našli še eno osebo. Eh, ni šlo za otroka, ki je bil rojen tri dni prej na tem plovilu. Njeno ime je eh, Treasure. Z njeno je, z njo je bila tudi mati, Precious Christopher, ampak očeta ni bilo več, ta je izginil v operaciji prečkanja Sicilskega morja. V mojem mestu imamo v tem trenutku več kot tisoč mladoletnikov brez spremstva. Leta 2017 so na Sicilske obale, eh, je na Sicilske obale prispelo 200 tisoč ljudi, le v Katanju skoraj 20 tisoč, med temi veliko število mladoletnikov. Prav tako eh, je naplavilo veliko trupel. 121 jih je, eh, zadnji je sirski deček, ki je bil ranjen med eh, bombardiranjem strani ISIS-a v Siriji, potem je bil v Ferencah in preden je umrl, je želel biti pokopan v, na pokopališču v mojem mestu. Zelo sami se počutimo v teh eh, letih. Počutimo se, da Evropska unija ne razume, kako hud je ta pojav, kako strašen je ta pojav. Zato je današnji dan za nas zelo pomemben. In popolnoma se strinjam s tem, kar sem slišal strani predsednika parlamenta, predsednika Evropske komisije in Evropskega komisarja. Želimo, da pravica do azila postane evropska pravica, Nespremljivo je, da osebe, ki pridejo iz Sirije, eh, v številnih državah niso smatrani za eh, osebe, ki so upravičene do azila. Lokalno prebivalstvo, lokalne oblasti, eh, ki nudijo pomoč tem ljudem, potrebuje tudi same pomoč. Potrebujemo zakonodajo, ki bo vsega, Eh, lahko zagotovilo uspešen boj proti organiziranemu kriminalu tih otapljen ljudi in prav tako potrebujemo podporo za ukrepe v Libiji. Hvala za to odlično pobudo, zdaj se počutimo manj same. Hvala lepa. Še en odličen prispevek strani župana. Kolegice in kolegi, končno so mi sporočili, 20 minut imamo še, poskušal sem ugotoviti, dokdaj imamo, Dejali so nam, da imamo 20 minut, še 15 eh, govornikov imamo. Nikoli nisem imel takšnega seznama govornikov, upam, da tudi nikoli več ne. Eh, stvar pa je v tem, da gre za seznam govornikov s takšnimi zelo pomembnimi prispevki, s tako resnimi prispevki, kot je bil ta zadnji, da eh, se tu res ne moremo šaliti. To je zelo pomembno, da vsi dobimo priložnost. Po dve minuti vsak skoraj, tako da ni stvar vaše discipline ali ne, ampak da smo začeli skoraj da eno uro prepozno, v tem je, v tem je problem. Tako da bi zdaj predlagal, da za teh 15 govornikov, ki jih še imamo, predlagal bi, da če se lahko držite približno minutke, bi nam to močno pomagalo. No in potem me bodo končno eh, vrgli z tega stola. Eh, ampak ne vem, ne, ne vidim druge možnosti, ker, ker ne želim da sploh ne bi bili, bili besede. Tako da, če ste lahko krajši, prosim. Naslednja je torej Nera Kalkan, izvršna sekretarka eh, odbora Majer. Dve minuti. Če lahko v eni, bo zelo koristno. Jaz se bom potrudila, da bom še hitrejša. Hvala za to priložnost, da spregovorim v imenu odbora Majer. Smo eh, neodvisno mislišče iz nizozemske. To, kar zdaj vidimo, je mm, v osrčju migracijske politike in sicer eh, eksternalizacija migracijske politike. Eh, in azilne politike. To vidimo v nacionalni in evropski politiki, kot je davno na nizozemskem obenem, je komisija tudi predstavila četrto poročilo o napredku eh, glede ukrepov v evropski agendi o migracijah. Čeprav eh, so ti ukrepi pozitivni, vidimo, da države še nikako ne izpolnijo svojih obveznosti glede na število oseb, ki naj bi jih prevestili. Napredek je počasen v nekaterih državah celo ne obstoječ. Evropska unija to predstavlja kot uspeh, kljub kritikam civilne družbe in eh, akademske sfere. Ugotovitev, ali je Turčija vana država ali ne, je bila takrat politična odločitev. Odbor Majer želi postaviti, da je eksternalizacija eh, te politike pravno izvedljiva, ampak vzpostavitev eksternega azilnega sistema zahteva določene temeljne odločitve glede eh, preselitve in vračanja. Eh, to je prav tako zelo odlično od nadaljnih odločitev v EU, kakor tudi od sodelovanja z eno ali več državami, eh, tretjimi državami. Edina eh, severnoafriška država, ki je po objektivnih podatkih varna za begunce v tem trenutku, je Maroko. Eh, dejstvo je, da je pomenilo ne le, da se države članice EU strinjajo, ampak da najde tudi druge države, ki se s tem strinjajo. Eh, dve minuti je premalo za človekove pravice, tudi ena je premalo da bi vam razložili, kaj smo ugotovili nedavno v dokumentu, ki smo ga predstavili na konferenci 18. maja v Hagu. Tam smo povzeli obveznosti mednarodne in eh, evropske obveznosti, eh, ki jih lahko merimo in to uporabimo kot nekakšno merilo, do kakšne eh, mere države spoštujejo eh, pravice beguncev. To lahko najdete tudi na naši spletni strani. Hvala lepa. Eh, pa v imenu flamskega parlamenta Karl Mandove. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, dame in gospodje. Res je, govorim kot eh, član odbora regije, ampak obenem sem tudi član flamskega parlamenta tu v Bruslju. Migracijska politika je izredno pomembna, ampak eh, daleč od zadostne. Potrebujemo tudi dobro integracijsko politiko, ki mora pospremiti to politiko Eh, politiko in poskrbeti moramo za to, da se skupnosti sprostijo in okrepijo. Ljudi moramo integrirati v našo družbo eh, kot eh, sestavni del naše družbe, da ne bodo prišleki zavedno. Poročilo odbora regij temelji na dobri praksi flamske integracijske politike. Več kot 13 let v Flandriji vlada že obvezen program integracije in ta temelji na dveh načelih. Najprej znanje jezika, da se prišlik lahko vključi v skupnost, poznavanje jezika prav tako eh, zmanjšuje hm, vrzel. Eh, drugo pa je državljanska integracija. To pomeni, da prišliki lahko postanejo državljani, ne nojno z naturalizacijo, ampak z spremembo mentalitete, da se naše eh, normative, naše standarde eh, aktivno eh, spreme, kako je naša družba organizirana, kako delujemo drug z drugim v družbi, kaj je vladavina prava, kako deluje naša demokracija. In tu govorim tudi v imenu lokalnih in regionalnih oblasti, ki so prve, ki se soočajo z izzivi integracije in zato mora biti politična usmeritev predvsem namenjena tudi tem eh, ravnem. Hvala lepa, Tibor Bana, podpredsednik odbora za Evropske zadeve v mačarskem eh, parlamentu. Eh, prosim, ena do dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropa je še vedno soočena z migracijskimi pritiski, kot še nikoli eh, do sedaj. Nenadziran eh, dotok eh, migrantov predstavlja velik eh, varnostni mm, problem in pomembno je, da se opredeli jasno potreba po mednarodni zaščiti. Radikalizacija eh, druge in tretje generacije migrantov je prav tako velik problem v zahodnih državah, članicah. Članice EU morajo storiti vse za zaščito svojih meja. Ko je Mačarska začela graditi ograjo na južni meji za zaščito šengenskega območja, eh, je praktično vsaka druga država našo državo eh, obsojala kršitve človekovih pravic in podobno. Zdaj pa je varovanje zunanih meja ena ključnih prioritet EU. Zdaj mislim, da jasno vidimo, da je Mačarska sprejela pravo odločitev, ko je ustavila nekontroliran eh, dotok eh, begunca in migrantov v Evropsko unijo. Zavediti se moramo, da je to problem, ki ga ne moremo rešiti znotraj EU, če ne bomo resno ukrepali v državah samih, v kat, iz katerih migranti prihajajo, se ta dotok nikoli ne bo ustavil in Evropa, zdaj vemo, se bo spremenili zavedno. Po drugi strani pa mora Evropska unija bolj učinkovito podpirati tiste države, katerih eh, naloga je varovanje šengenskih meja. Hvala lepa za vašo pozornost. Brad Blitz iz eh, Sredozemskega observatorija za migracije, zaščito in azil. Sem profesor na Univerzi Middlesex in eh, avtor projekta EVMED o sprejemanju beguncev, ki ga financira britanska vlada. Sprejemanje beguncev v Italiji in Grčiji je zelo eh, drugačno, sploh glede na demografsko in siceršno sestavo beguncev, starostne skupine in tako naprej. Direktiva o pogoji sprejemanja določa minimalne standarde za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, skupni evropski azilni sistem pa ne bi zagotovil primerljive stanovanske pogoje za prosilce za azil in eh, tudi tiste, ki jim je za ta pravica zavrnjena. Identifikacija ranljivih je prav tako problematična. Tisti z eh, manj eh, vidnimi markerji, kot so psihični problemi, so pogosto spregledani. Naše raziskave in raziskave kolegov na univerzah Coventry, Durham, Queen Mary York in Warwick in ter druge izkazujejo potrebo po vzpostavitvi eh, varn, varnih prehodnih območij. Naše ugotovitve ne kažejo, da ljudje hodijo v Evropo eh, zaradi raznoraznih eh, dejavnikov privabljena. Večina jih trdi, da so se za to pot odločili zaradi bega pred vojno, lakoto in podobno. Le 18 odstotkov se jih odločilo na podlagi drugih dejavnikov. Pomembno je zagotoviti dolgoročno nastanitev beguncev in eh, azilantov. Prav tako nas skrbi, da eh, Švedska in Norveška eh, zlorabljata dublinski sistem, ter vračata ljudi, sta vračali ljudi v Grčijo v letu 2015 in 2016. Ena takšna oseba je kurdski begunec iz Irana, ki je gledal na stavko 65 dni in je sedaj pred uradom UNHCR v Atenah. V Grčiji se ni mogel integrirati, ranljiv je, napadli so ga varnostniki, prav tako ga trpinčijo. Eh, policisti. Pozivam države članice, da omogočijo njegovo premestitev in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala lepa. Naslednji Mario Borgecio, evropski poslanec iz skupine ENF. Minuta do dve. Hvala lepa, gospod predsednik. V mestu, ki je praktično zdaj eh, obkoljeno zaradi nevarnosti terorizma, eh, se pogovarjamo o povezavah o med migracijami, terorizmom in terorizmom sorodnimi vsebinami, medtem ko je jasno, da teroristične ter eh, organizacije služijo ravno z trgovino, nedovoljno trgovino z ljudmi. Ključna tema je vračanje azilantov, ki niso dobili azila v Evropi. Eh, v Italiji je 18.542 eh, novih prosilcev za azil in le trem odstotkom je bila ta pravica priznana. Kje pa so vsi ostali? Še vedno so v Italiji. Ali pa jim je uspelo iti v Francijo ali drugot. Nihče jih ne eh, vrne. Le 120 jih je bilo eh, izgnanih. To je torej nekaj, kar ne funkcionira, kot številne druge stvari ne funkcionirajo. Eh, zelo nedorečena uloga nevladnih organizacij. Slišali smo tudi, kako jih je Eh, visok predstavnik eh, italijanske modnarice hvalil, pa vendarle je treba spomniti, da je preiskovalna komisija italijanskega senata, eh, prav tako je bilo več preiskav italijanskih toživstv, ki so ugotovili povezave med temi nevladnimi organizacijami in teh otapci z ljudi. In mislim, da moramo začeti vsaj tu v parlamentu za obsodbo te trgovine, to vrstnega tihotapljenja. In storiti moramo nekaj konkretnega. Gospa Mogherini je dejala, da je zelo nadušena eh, in zelo ponosna na to, kar je dosegla. Je ponosna tudi na to, kako se migranti iz Sirije pošiljajo gospodu Erdogan na ta dvoličen način strani Evrope. To je tudi zanimiv odgovor, na katerega bi prosil, zanimivo vprašanje, na katerega bi prosil za odgovor. Hans Gustav Vesberg, poročevalec eh, Evropskega računskega sodišča. Najlepša hvala. Osredotočil se bom na poročilo računskega sodišča o žariščih. Osredotočili smo se, če smo ustanovili dovolj žarišč z dovolj veliko zmogljivostjo in če smo s tem omogočili identifikacijo in upravljanje in tudi zbiranje prstnih odtisov z migrantov. Če smo z žarišči uspeli izboljšati upravljanje z migracijskimi tokovi. Čeprav je trajalo dosti dlje, kot smo predvidevali, um, da usta, ustanovimo žarišča, smo z njimi uspeli preprečiti hujšo človeško katastrofo. Vendar pa smo morali vseeno prilagoditi to področje in to je, da smo morali ukrepiti zmogljivost žarišč za nadgradnjo infrastrukture. Morali smo tudi izboljšati obravnavo mladoletnikov brez spremljena. Naša priporočila vključujejo tudi uvedbo posebnega uradnika za zaščito mladoletnikov. In za konec. Naše zadnje priporočilo je, da komisija še naprej nadaljuje z. Uh, s tem, da tja pošle nacionalne strokovnjake z primernim znanjem. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Jose Ignacio Garcia, regionalni direktor Evropske službe, Izuitske Evropske službe za begunce. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Bili ste tako zelo prijazni danes, da bom tudi sam skušal biti prijazen in bom porabil samo minuto časa. zelo težko je sprejemati odločitve, ne da bi prisluhnili tistih, ki jih takšne odločitve zadevajo. Zato moramo prisluhniti beguncem. Treba je upoštevati življenja teh oseb. Drugič, moramo biti bolj ustvarjalni glede tega, teh zbiralnih centrov. To samo povzroča trpljenje. L, in z njimi ločujemo eh, družine in ljudi. In tretjič, sporočilo, ki ga želim poslati danes, je, da delamo z begunci, delamo tudi s prostovoljci, s prostovoljkami in prostovoljci posod po Evropi, ki so se postavili za tiste, ki to najbolj potrebujejo. Civilna družba je hitro ukrepala s tem, da so državljani izkazali gostoljubje in pomoč, eh, dali pomoč beguncem. Državljani nam nakazujejo pot, solidarnosti in od politikov pričakujemo lahko samo tisto, kar so že izkazali naši državljani. Ne moremo pričakovati nič manj od tega. Najlepša hvala. Zelo čudno je, da damo direktorju Agencije za evropske meje in obalno stražo Fabrisu Leđeriju samo minuto časa, vendar pa prosim se eno, da ste čim krajši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za povabilo, gospod in gospodje, poslanke in poslanci. Že prejšnji govorniki so opozorili na kompleksnost upravljanja z migracijskimi tokovi. Upravljanje z mejavi gre onkraj upravljanja z migranti. Upravljanje migracijskih tokov pa gre dosti dlje kot samo upravljanje z mejami. Naš prispevek agencije Na področju upravljanja z migracijskimi tokovi je nadzor nad mejami, eh, reševalne akcije. 19 tisoč eh, človeških življenj smo rešili lansko leto. Registriramo tudi migrante, zbiramo prsne vtise, varnostno preverjamo žarišča in vračamo osebe. Vračanje smo pospešili in okrepili. In pri tem je ključnega pomena identifikacija oseb imamo tudi možnost, da zagotovimo ravnovesje med kratkoročnimi in dolgoročnimi dejavnostmi, imamo tudi možnost, da okrepimo zmogljivost v državah članicah in tudi v tretjih državah. Imamo tudi možnost za vzpostavljanje pravega ravnovesja med notranjimi evropskimi dejavnostmi in med sodelovanjem s tretjimi državami, kot eh, je sedaj tudi um, imenovanje posebnega uradnika v eh, Negru. Povečali smo tudi sredstva za nadzor nad mejami in za obalno stražo, pa bomo s tem prispevali k boljšim rezultatom in da bomo prispevali k boljšemu upravljanju nezakonitega priseljevanja in upravljanju zunanjih meja. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Olli Bojka Parvijajnen, ki je poslanec finskega parlamenta. Zvolite mi, da imate čas. Najlepša hvala, lepe pozdrave z Finske. Pozdravljamo evropski sistem za azil, ki je nujno potreben. Mi na finskem razpravljamo o tem, če bi te politike morale biti obvezujoče ali prostovoljne. Sam sem pripadnik opozicijske stranke in zauzemamo se za obvezujoč pristop. Treba je pomagati tistim državam, ki so najbolj prizadete in trpijo zaradi velikega bremena. Preseljevanje je zelo dober koncept, vendar pa mora delovati. Mi smo sprejeli svoj lasten delež in upam, da bodo to storile tudi druge države. Tisti, ki smo jim odobrili azil, morajo dobiti čim prej možnost za to, da si ustvarijo novo življenje druge. Včasih so potrebne tudi deportacije za tiste, ki jim je bila prošnja zavrnjena. Potem pa imamo tudi osebe, brez dokumentov. Zelo težko je ohraniti in ostati v državah brez dokumentov zaradi ozračja in stanja v teh državah in zato so te osebe v zelo ranljivi situaciji. Potrebujemo humanitarno pomoč in pa skupno evropsko politiko za združevanje družin. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Brando Benifej član skupine SD. Izvolite. Grazie, presidente. Il Parlamento europeo si sta occupando dei... Hvala lepa, predsednik. Evropski parlament se ukvarja z temo politike azila. Uh, mislim pa, da moramo danes jasno izpostaviti tudi prioritete. Gre za osebinsko reformo dublinske uredbe in uh, narediti moramo konec uh, načelu države uh, izvora, kar zadeva opredeljevanje države odgovorne za odločitev o azilu gre za ustrezno strukturo, ki moramo iskati za osebo, ki eh, išče mednarodno zaščito, namesto da skušamo eh, ne ustrezno kaznovati mene države, kot sta Italija in Grčija. Pomembna je solidarnost, pomembno je porazdelitev odgovornosti med državami članicami Evropske unije in eh, to mora izhajati iz tega kardinalnega načela. Prav tako je pomembno, da se pripravijo ustrezni načrti. Javne uprave morajo seveda zagotoviti ustrezne pogoje sprejema, eh, spoštovanje temeljnih pravic in pa spoštovanje mednarodnih načel in tudi sicer v trajnostnem eh, kontekstu tudi za gostujoče eh, skupnosti. Sam sem poročevalec in tudi za številne zakonodajne predloge v odboru za zaposlovanje in po mojem mnenju je izredno pomembno naslednje. Izziv integracije se lahko prelevi veliko priložnost, če bomo le sposobni soočiti se s problemi s katerimi se soočajo naše družbe na univerzalen način. Da bomo eh, sposobni soočiti se s problemi vseh hranljivih skupin imigrantov, eh, dolgoročno brezposlenih, invalidov, eh, družin z nizkimi dohodki. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Mario Mauro, bivši evropski poslanec in sedaj član italijanskega senata. Eno minuto imate čas. Grazie, predsednik. Eh, poke parole, ovvijal. Hvala lepa, predsednik malo je časa, zato bom jeden nad. No, vsekakor Evropski parlament tu izvaja pomembno potezo in kaže, da je pomembna ta metoda, da se vsebinsko lotimo problema, ki nas bo okupil naslednje desetletje. Sam bi rad eh, citiral nekaj dejstev, čeprav v le nekaj sekundih, dejstev, ki lahko za nas predstavljajo pomembno izhodišče za delo. Prvo dejstvo, Italija je edina država, ki ima v Libiji diplomatsko predstavništvo. Diplomatsko predstavništvo Evropske unije je v Tunisu. Mislim, da bi morali biti nekoliko manj uh, boječi in če, bi ime, če imamo lahko italijansko, italijansko eh, diplomatsko predstavništvo v Libiji, bi lahko tudi Evropska unija imela svoje predstavništvo. To pravim ne le gospe Mogherini, ampak vsem evropskim institucijam. Uh, gre za to, da moramo biti pogumni v tem trenutku. Druga zadeva, o, sklenili smo sporazum s Turčijo in sklenimo takšen sporazum, lepo prosim, tudi s Tunizijo in z Egiptom. To sta sosedi Libije in lahko nam pomagata pri reševanju teh problemov. Kako? S tem, da vzpostavimo žarične točke, e, torej varne e, točke v državah, ki so nedvomno varnejše od Libije in vsekakor niso manj varne od Turčije. Tretja zadeva in sicer vprašanje denarja. Italija porablja 10 milijard vsako leto uh, na, tem, na tej tematiki in ne bojimo se teh stroškov, ampak dejstvo je, da dejansko ustvarjamo neko vojno ekonomijo, ekonomijo pomoči, ki lahko s časoma naše javno mnenje vedno bolj oddali od tistih pravih razlogov, zakaj je potrebno ljudem pomagati. Zelo pomembno je, da razmislimo o teh zadevah, kaj ti, če bomo izgubili podporo evropskih državljanov za sprejemanje beguncev, potem bo to resnično onemogočilo naše delo. Najlepša hvala, gospod Dimitrios Kalogeropoulos, za eno minuto. Vi ste predzadnji govornik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom v imenu lokalnih oblasti. Potrebujemo vzdržni sistem za upravljanje z migracijami. Ni dovolj, da se samo odzovemo na krizne situacije. Vse države članice morajo prispevati k vzpostavitvi evropskega sistema za azil. V novem sistemu je treba upoštevati zmogljivost za sprejem vsake države članice, in tudi premestitve morajo potekati hitreje kot do sedaj. Odbor regij zahteva, da je treba zagotoviti lažji dostop do sredstev za lokalne oblasti za reševanje teh vprašanj. Majhna mesta, majhne vasi, še posebej tiste, ki so ob mejah, trpijo zaradi velikega bremena in nimajo sredstev za to, da se soočijo s tem izzivom. Vsi v odboru regi se strinjajo z predsednikom Junkerjem, s predsednikom Tajanjem in s komisarjem Avromopolosom glede tega, kaj ti prvič kaže na to, da se nas upošteva. Prej se je komisija ukvarjala z rokom trajanja mleka, sedaj pa se ukvarja s temi pomembnimi vprašanji. Najlepša hvala. Sedaj pa Laurent Tull, ki je predsednik Evropske pobude eh, Royal Europa Krajnem. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, gospod predsedujoči. Sem predsednik kluba, ki je oddaljen 10 minut od Brusla v kraj, ki se imenuje Krajnem. In pred dvemi leti smo se odločili, da bomo sprejeli begunce v naš klub, mladoletne brez sredstva in vsak dan pride k nam 10-15 eh, mladoletnih, ki jih učimo francoščine in nizozemščine, z nami igrajo nogomet in na tak način smo začeli proces integracije. Ti mladoletni so prisiljeni, da ostanejo v Belgiji, niso se tako odločili, prihajajo iz Iraka, iz Sirije, iz Afganistana in upajo na uspešno integracijo. Želel sem samo povdariti, kako zelo pomemben je šport kot dejavnik za pospešeno integracijo v naših skupnostih. Zato potrebujemo veliko potrpljenja, veliko prostovoljcev v našem klubu imamo multikulturno platformo družin iz več različnih držav, ki podpirajo sprejem beguncev. Torej, ko se peljete proti letališču, se ustavite v krajnemu in tam vas bomo z veseljem sprejeli in lahko si boste ogledali na, eh, našo pobudo. Najlepša hvala za ta pozitivni zadnji prispevek. Sedaj moramo iti na tretjo okroglo mizo. Zamujamo že kar precej časa. Zato smo krivi sami. Najlepša hvala še posebej vsem tistim, ki ste govorili na koncu. Prišli so tako daleč, potem pa smo vam omili čas za govor. Pokazali ste res veliko disciplino. Imeli smo 40 govornikov poročali bomo o odličnih prispevkih, ki smo jih prejeli v tem zadnjem sklopu. Sedaj pa bomo začeli s tretjim eh, krogom. Gre za krepitev evropske notranje varnosti. Besedo bom predal gospod Diaz Odemeri.